sejo in sicer varstvo zagovornikov ohranitve gozdov in okoljevarstvenikov v EU, gre za izjavo komisije. Naj samo povem, da lahko v okviru proste razprave prosite za besedo po elektronski poti oziroma z modrim kartonom. Navodila najdete ob vratih. Kot prvi besedo dobi komisar Mimica. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Dobro jutro. Komisija je zavezana ohranitvi gozdov znotraj EU in izven EU. V ta namen obstaja že jasen zakonodajni okvir v Evropski uniji. Številni gozdovi so zaščiteni v okviru direktive o pticah oziroma o habitatih. Pomembno je, da ohranimo te gozdove in trenutno je velik del gozdov zaščiten v okviru Nature 2000. Živalske vrste so in rastlinske vrste so zaščitene v okviru direktive o habitatu in direktive o pticah na celotnem ozemlju EU. Zagovorniki ohranitkov gozdov in okoljevarstveniki predstavljajo naravne zaveznike, ampak še en pomemben način Odprt vanje gozdov pa je boj proti okoljski kriminaliteti v EU. Komisija sedaj preučuje, kako je direktiva prispevala k boju proti okoljski kriminaliteti. Komisija opravlja javno posvetovanje, ki bo trajalo do leta 2020 in eh, čaka na načine, kako izboljšati. zaščito gozdov. Prav tako velja tudi upoštevati možnosti za izboljšanje izkoriščanja lesa v gozdovih. Pomembna je tudi varnost in eh, dobrobit evropskih državljanov, zato smo to tudi že vključili v eh, evropski politični cikl v boju proti resnemu eh, oziroma hudim in organiziranim oblikam kriminalitete. Evropska unija in njeni politični cikli imajo za ključni cilj krepitev sodelovanja med eh, organi pregona in preiskovanja ter evropskimi agencijami, da bi na ta način preprečili delovanje skupin organiziranega kriminala z operativnimi ukrepi. Pomembno se je spomniti, da države članice ostajajo odgovorne za implementacijo relevantnih pravil in pa tudi za ustrezne ukrepe ki vključujejo tudi sankcije in kazni. Komisija spremlja implementacijo teh pravil in eh, ukrepa, kadarkoli je to potrebno. Evropska unija prav tako zagotavlja finančno podporo za zaščito, sanacijo in trajnostno upravljanje z gozdovi v skladu z strategijami. Sklad za razvoj podeželja v okviru skupne kmetijske politike predstavlja ključni vir financiranja gozdov in sicer v višini 2,8 milijona evrov v sedanjem obdobju 2014-2020. Ne na zadnje, nedavno sporočilo o krepitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov kaže, da Evropska unija krepi svoje prizadevanja za okrepitev globalnega ukrepanja proti izgubi biotske raznovrstnosti. O tem se trenutno vodi razprava v svetu in Evropskem parlamentu. V tem kontekstu moram eh, ponovno izpostaviti pomembno vlogo uredbe o lesu, ki zadeva tako les pridobljen v tretjih državah, ki se uvaža v EU in za les pridobljen znotraj Evropske unije. Komisija je že bila opozorjena na primere nezakonite sečnje v nekaterih državah članicah, vključno tudi v pragozdovih in eh, zato natančno spremljamo razmere. V specifičnem primeru Romunije Komisija sodeluje z pristojnimi organi in poskuša oceniti stanje. Prav tako izvajamo analizo satelitskih eh, slik iz programa Kopernikus, eh, ki zajemajo tudi nezakonito sečnjo v zaščitenih območjih. Hvala lepa, spoštovani gospod eh, komisar. Nadaljujemo z govorniki v imenu skupin. Najprej za ELS, gospod Buda, ena minuta skoraj lepa, približno 40 odstotkov ozemlja EU je pod gozdovi in 3 milijone evropejcev je zaposlenih v sektorju gozdarstva. To je izrednega pomena za vse življenje na našem planetu, pa tudi za območja z nizko stopnjo poseljenosti. Ampak to zeleno zlato ni neskončno. Danes pozivamo celoten svet, da se boji proti pojavu, ki ne pozna nacionalnih ali kontinentalnih meja. Boriti se proti podnebnim spremembam namreč na globalni ravni, ki vplivajo na naše življenje. Trajnostno upravljanje z gozdovi je izrednega pomena v tem kontekstu, upoštevajoč tudi vprašanje emisij CO2, povišenih emisij CO2. Zato moramo storiti vse, kar lahko politično, da preprečimo spreminjanje naših gozdov in da je njihovo dobrobit obnovimo, kadarkoli je le to možno. Evropa in države članice morajo podkre, podpreti ukrepe za ponovno pogozdovanje eh, območij, ki so degradirana. Hvala lepa. Besedo v imenu skupine SD dobi gospa Arena, minuta in pol. Hvala lepa vsako leto tisti, ki se eh, borijo proti uničevanju okolja, trpijo eh, zaradi ustrahovanja in represije. Več kot 150 ljudi je izgubilo življenje v zadnjem letu zaradi boja za okolje po svetu. Eh, če ne, pa so pogosto žrtve aretacij, grožen, eh, preganjenja, ker si upajo spregovoriti proti državam, proti podjetjem, ki eh, si lastijo njihovo zemljo, njihova gozdove. Evropa sicer ni izpostavljena takšnemu nasilju, ampak eh, vendarle v zadnjih dveh mesecih sta umrla dva človeka, ki sta se borila proti nezakoniti sečni v Romuniji, prav tako sta dva dve osebi dobili zelo dolgoletne zaporne kazni zaradi boja proti pridobivanju plina iz skrilavca. Zato je izredno pomembno, da sprejmemo zavezujočo zakonodajo, da bodo ta podjetja odgovorna za dejanja proti tem aktivistom že danes. Evropska podjetja, ki uvažajo surovine iz tretjih držav, se morajo zavedati, da je pomembno spoštovanje človekovih pravic v celotni verigi dobav uredba o lesu je dobra, ampak mislim, da moramo iti eh, še dlje. Okoljski aktivisti morajo imeti možnost obrniti se na Evropo, da jih zaščitimo, da jim zagotovimo dostop do pravice, ko so žrtve nasilje. Pravosodni sistem ne sme biti eh, način utišanja teh aktivistov, ampak da se jih ščiti pred tistimi, ki napadajo njihove pravice. Kriminalizacija teh aktivistov zgolj banalizira in legitimira nasilje ki so mu podvrženi in se na ta način samo še spodbuja nadaljevanje tovrstnega delovanja. Zato je potrebno eh, bolje zaščititi okoljske aktiviste v Evropi, pa tudi širom po svetu. Hvala lepa. V imenu skupine Renew, gospa Rodriguez Ramos, dve minuti. Gracias. Gracias, presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Gozdovi so nase življenje, predstavljajo 30 odstotkov zemljske površine in uh, vsebujejo 80 odstotkov biotske raznovrstnosti. Zaradi njih dihamo in živimo. Z veseljem smo vzeli na znanje skrb komisije za evropske in svetovne gozdove. Res je, da se stalno slabšajo pogoji naših gozdov, slabšajo se tudi pogoji tistih, ki se zauzemajo za zdrave gozdove po svetu. V skladu z nekaterimi podatki, recimo Frontline Defenders govori o tem, da je bilo leta 2018 bilo preganjanih 240 aktivistov za gozdove ali pa so izginili ravno zato, ker so branili svoje okolje in pravice vseh. Uničenje biotske raznovrstnosti nima opraviti samo z okoljsko zakonodajo. To pravzaprav predstavlja tudi mednarodno kršito človekovih pravic. Evropska unija bi morala sprejeti ukrepe za to, da zaščitijo okoljske aktiviste. Izboljšati moramo tudi okoljsko zakonodajo. 40 ekoloških organizacij protestira in zahteva pravico zaradi uboja dveh eh, gozdarskih eh, varuhov v Romuniji. Po podatkih komisije je triinštirideset odstotkov, lesa, pridobljenega iz, eh, Romunije, leta dva tisoč petnajst bilo pridobljenega na nezakonit način. Rešiti je treba tudi evropski in mednarodni problem deforestacije potrebujemo zakonodajo v zvezi s tem v Evropski uniji in komisija bi tukaj morala zavihati rokave. Hvala. Hvala lepa. Za dve minuti, gospa Tussen. Rado Kogarčoja in eh, Elio Pop sta bila jeseni obita samo zato, ker sta se zauzemala za zaščito gozda, gozdov. Gre za dva gozdarja, ki, jih je, ki ju je ubila lesarska mafija v Romuniji letos. Gre za ljudi, ki so cilji nasilja in v letošnjem letu je bilo ubitih skoraj 200 aktivistov po svetu. Vsako, vsak teden ljudje izgubi, izgubljajo življenje zato, ker se zauzemajo za zaščito svojih svoje zemlje in svojih gozdov ljudi preganjajo, jih aretirajo in grozijo s smrtjo. Nevladna organizacija Global Witness to izpostavlja. To je povezano tudi z mafijskimi posti. Pomembno pa je, da se zavedamo, da je namen ustrahovati aktiviste in naše ravnodušje tudi ubija. To se pogosto dogaja tudi na mejah, tudi v Braziliji. Nevladna organizacija Saudi Alegria in eh, drugi so bili žrtve preganjanja stari stvar, strani eh, vojaških sil. Podobno se dogaja tudi v Romuniji. Eh, podobno se je zgodilo Remijo Fresu, ki ga je ubila policijska granata in eh, z drugimi aktivisti v Združenem kraljestvu. Zaradi tišine smo zgolj so storilci. Zaščititi moramo življenja in angažiranost tistih, ki nam danes še vedno omogočajo, da živimo na planetu, na katerem je možno živeti. Hvala lepa. V imenu, je gospa, eh, v imenu skupine ID je na vrsti gospa Benjo. Spoštovane kolegice in kolegi, zagovorniki okolja so cilj napadov širom sveta. Vsaj 164 naj bi jih bilo po podatkih ubitih v zadnjem letu. Borijo se proti rodarskim, gozdarskim ali kmetijsko-živilskim eh, projektom. Tudi druge so utišali z ustrahovanjem in nasiljem. Ta diagnostika, ta diagnoza je žal resnica. Kako jim lahko pomagamo? predvsem tem zagovornikom okolja lahko pomagamo s spremembo naših, eh, našega načina potrošnje. Zakaj vse, kar se dogaja, obstaja? Zato, ker obstaja popraševanje v naših eh, supermarketih po hrani iz celega sveta. Levi delež eh, golosekov se dogaja zaradi poprašovanja po teh proizvodih. Zato je pomembno, da državljane v naših državah pozovemo k odgovorni potrošnji. Prenehati moramo z tem plenjenjem resursov naše zemlje. Hvala lepa. V imenu skupine EKR, gospod Slabakov. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da ne potrebujemo nove uredbe za to, da zaščitimo okoljevarstvenike. Menim, da imajo vse države članice ustrezno zakonodajo za zaščito državljanov, tako ne razumem, zakaj je te aktiviste potrebno ščititi. to so ljudje ki sabotirajo evropske projekte z milijoni saj eh, zlorabljajo in eh, si prilaščajo evropska sredstva. Ekologija je postala nekakšna grda beseda, zahvaljujoč nevladnim organizacijam so zadnje volitve v Bolgariji pokazale, da so zeleni pridobili nič odstotkov. In to niso zagovorniki okolja, to so ljudje, ki jih je treba prevesti pred sodišče. Gospod Kokalis, v imenu skupine GUNGL. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Čez nekaj ur bomo tu glasovali o podnebnih izrednih razmerah tu v Evropski uniji. Tega seveda ne počnemo zgolj zaradi varstva okolja, ampak eh, moramo preprečiti katastrofo imamo situacijo, ki jo je potrebno obvladati. Ljudje vsekakor želijo čist zrak in čisto okolje. Veliko ljudi je izgubilo življenje zato, ker eh, so delovali kot eh, okoljski aktivisti. Ampak pomembno je, da zaščitimo naše gozdove. Tudi oni želijo zaščititi te gozdove, da nas eh, zaščitijo pred prekomerno izpostavljenostjo CO2. Tudi v Londonu so aktivisti izgubili življenje zato, ker so nas hoteli ščititi pred temi pojavi. Pomembno je, da jim zagotovimo tudi pravno podporo. Tako podnebje kot eh, okoljske aktiviste moramo zaščititi. Gospoda Sinčiča ni v dvorani, zato za eno minuto dobi besedo gospod Bernhober. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovani predstavniki Evropske komisije, vedno znova prihaja do nekih aktivnosti, eh, kjer aktivisti ukrepajo proti tistim, ki ne ustrezno ravnajo za živali in odirajo v njihove eh, hleve in tako naprej. Žal v naši državi še vedno tudi ni zakona, ki bi preprečeval eh, nezakonito vstopanje na eh, zemljo, ki je v lasti tretjih oseb. Ne more kar tako biti, da nekdo kar tako stopa na lastnino druge osebe in potem za seboj pušča uničenje in potem celo manipulira s posnetki, ki jih objavlja in ljudi napačno obvešča. Kaj takšnega preprosto ni sprejemljivo naši kmetje potrebujejo več zaščite in več možnosti ukrepanja proti radikalnim aktivistom. Hvala lepa. Naslednja gospa eh, Šaldemoze. Hvala lepa. Naj začnemo z dobro novico. V veliki večini evropskih držav ugotavljamo, da je vse več gozdov, ki izginjajo. Evropski gozdovi so se številčno povečali za območje velikosti Grčije v zadnjih letih. Moja država, Danska, se je odločila, da bo imela šestkrat manj gozdov, kot smo jih imeli v preteklosti. Ampak potrebujemo ukrepe na evropski ravni. Zato je zelo dobro, da imamo nov evropski okoljski akcijski program, ki bo obrnavo regionalne gozdove, biotsko raznovrstnost, podnebje in tako naprej. Ampak eh, kot sestavni del tega programa menim, da je prav tako ključno, da ščitimo ljudi, ki varujejo naše gozdove in naravo. Nimam še čisto podrobnih eh, odgovorov, ampak eh, z evropskega stališča menim, da je pomembno, da varujemo zagovornike gozdov in okoljevarstvenike. Prav tako moramo slediti veljavnim pravilom in eh, jih spoštovati bistveno bolj kot jih in storiti moramo bistveno več tudi za zaščito naših gozdov in okoljevarstvenikov. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Guerrero, ki pa ga ni v dvorani, tako da dajem besedo gospe Višnjevski za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dame in gospodje, gozdovi so ključnega pomena za ohranjanje gozdov. In uh, treba je opozoriti na to, da moramo ustvarjati čim boljše pogoje za to, da država lahko ustrezno ravna z gozdovi. Dober primer je Poljska. Poljska je v samem vrhu, gre za površino gozdov več kot 9 milijonov hektarov, skoraj 30 odstotkov države je pod gozdovi. Velika večina so državni gozdovi. In ti polski državni gozdovi so primer tega, kako lahko na razumen, premišljen način gospodarimo z gozdovi. Vsako leto posadimo več kot 500 milijonov novih eh, dreves v naši državi. In tu bi rada upozorila še na nekaj, kar smo že izpostavili pred nekaj leti. In sicer vprašanje Bjavejske pušče. Eh, ko se je tam eh, pojavil v parazit, so številni aktivisti ukrepali proti ustrezni zaščiti gozdov, zdaj ta pušča počasi umira. Je ena lepto. Gospa Hazekamp. Does not have a voice and the brave people. Mm pogumni ljudje, ki branijo gozdove, pri tem tvegajo življenje. Naj vam povem zgodbo Gabriela Pavla, romunskega aktivista, danes je v Evropskem parlamentu. On je tvegal svoje življenje, skušal je preprečiti, da bi drevesa postala poceni pohištvo. Gre za drevesa iz eh, Domoklev, um, iz nacionalnega parka Domoklev. Večkrat so ga aretirali, leta 2015 uh, so mu zlomili roke in rebra. Eh, pravzaprav so ga želeli ubiti. Ampak vse je bilo uh, zabeleženo, štiri leta pa je trajalo, da so storilci prišli pred sodišče. In uh, lani so skušali blokirati njega in njegov avto, ko je skušal posneti nezakonito sečnjo gozdov. Uh, Eh, skušal je razkriti količine nezakonito pridobljenega lesa, ki vsako leto prihaja iz Romunije. To je nespremljivo. Kaj bi naredila komisija za to, da zaščiti naše gozdove in pa aktiviste? Hvala lepa. Kolega Polčak je naslednji. Ja, souhlasim s tím, že obrana životního prostředí je zásadní lidskoprávní. Hvala lepa. Obsojam umor dveh uh, okoljskih aktivistov v Romuniji. Oni delujejo v javnem interesu, skušajo braniti naše gozdove in trajnostni razvoj. Tukaj gre tudi za vprašanje človekovih pravic. Teh pravic ne smemo zlorabljati. Če prihaja do manipulacij in uh, zlorab, potem je treba varuhe gozdov dodatno zaščititi. Lokalne skupnosti ščitijo svoje naravne vire. Ne smemo pa pozabiti na to, da so na svetu tudi skupnosti, ki to počnejo na naraven način, na naraven način ščitijo svoje gozdove in dejansko je prišlo do izboljšanja situacije v Evropi, gozdovi so sedaj bolje upravljeni, ampak še naprej se moramo boriti proti deforestaciji. Gospa Spurek. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjih letih eh, vidimo vedno več protestov, ko skušajo aktivisti zaščititi okolje v Evropski uniji. Eh, recimo gre za parek do Veža in pa za druge naravne parke na Poljskem. Ehm, Zahteve teh aktivistov so upravičene. Beloviža je gost, ki je um, zaščiten z organizacijo UNESCO. Uh, ko so začeli posegati v ta gost, so aktivisti na to upozorili javnost. Evropska unija ne sme mm, gledati stran, ko nadlegujejo okoljske aktiviste zaradi dela, ki ga opravljajo treba je zaščititi gozdove in pa spoštovati pravice aktivistov v Evropski uniji. Evropska unija potrebuje jasno stališče o tem. Tisti, ki ščitijo okolje, so heroji, ne pa kriminalci. Hvala. Hvala lepa. Kolega Holmgren je naslednji. Za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Vedno več držav uvaja prepovedi udeležbe v okoljskih organizacijah. Tisti, ki se borijo za naše okolje, so žrtve nadlagovanja eh, ali pa celo umrejo zaradi svojega aktiviz aktivizma. Um, slišali smo o treh primerih takšne, takšnih smrti po svetu prejšnji teden. Uh, dve celo tukaj v Evropi. Ona dva sta si pri, uh, zadevala za to, da bi zaščitila gozdove v Evropski uniji, pa jim nihče ni pomagal. Treba je zaščititi okolje. To, to bi pravzaprav moralo biti očitno. Zaščititi je treba tudi tiste, ki, že sedaj, ki se že sedaj zauzimajo za varstvo naših gozdov. Hvala lepa, gospod Moril. Uh, eh, evidemo, restore... Predsednik, treba je ščititi evropske gozdove. To so seveda pomembni politični izzivi, ampak pri tej razpravi ne smemo biti več hinavski. Kajti tu skušamo ščititi evropske gozdove, istočasno pa izvažamo krčanje. Podpisujemo trgovinske sporozume tako, da spodbujamo k uničevanju pragozdov. Pravzaprav. Tu imamo recimo trgovinski sporozum z Vietnamom, imamo sporozum z Merkosurjem, o katerem se sedaj pogajamo in to je spodbuda k krčanju gozdov. Torej, to je hinavščina. In res imamo tu socialne, okoljske izzive, res je govorili smo o tistih, ki zagovarjajo okolje in danes jih celo kazensko preganjajo. Treba je pomisliti tudi na vse delavce v gozdovih, na vse tiste, ki živijo v zelo hudih eh, socialnih pogojih, imamo hud socialni dumping. Uh, Manjšajo se prihodki, tu ima misli tudi privatizacijo. Recimo v Franciji se privatizirajo gozdovi, torej treba je delati na tem, treba je ščititi vse te ljudi. Na koncu mislim, da potrebujemo boljšo koordinacijo evropske politike. Veliko je besedila. Potrebujemo eh, zakonodajni svežen za gozdove, ki bo ambiciozen, poenoten in bo odrazil našo ambiciozno politiko o biotski raznovrstnosti in tudi eh, na trgovinskem področju tako. In eh, To potrebujemo v naslednjem mandatu. Hvala, dragi kolegi. Hvala. Kolega Gonzales Kasare za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Odraščal sem obkrožen z hrasti in kostanji. V moji državi, tako kot drugod po Evropi, so gozdovi pljuča našega ekosistema. Eh, nudijo nam toploto in hrano. Vsi tisti, ki ščitijo naše gozdove, si zaslužijo naše podpore. Eh, solidarni smo z romunskima varuhoma gozdov. Pokazali so, kako se lahko mm, v imenu civilne družbe borimo za naše gozdove. Treba je zaščititi vse naravne gozdove v Evropi. Eh, na atlantski obali Iberskega polotoka izgubljamo gozdove, spet druge pa stare gozdove nadomeščajo z gozdnimi monokulturami, ki ne koristijo tlom in uh, zastopajo samo interese določenih podjetij. Zaščititi gost ni enako kot ustvarjati gost. Um, priznati moramo pomembno delo tistih, ki ščitijo gozdove, kajti oni ščitijo tudi nas. Naj vas spomnim na to, da je eh, prav Ostas zelo eh, vzdržen eh, bojevnik, ki je odporen tudi na podnebne spremembe. Hvala. Hvala lepa. Gospod Gonzales, Daniel Buda vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Ali sprejmete vprašanje? Da, izvolite, gospod Buda. Gospod Buda, 30 sekund imate. Hvala lepa. Imam vprašanje za spoštovanega kolega. Ali se strinjate s tem, da bi morali aktiviste, aktivistom v Romuniji omogočiti, da nosijo orožje, zato da bi se lahko bolje zaščitili? Se vam to zdi dobra ideja? Bi morali to razširiti tudi na druge aktiviste po Evropi? Hvala lepa. Mislim, da je situacija v Romuniji posebna. Ne zdi pa se mi, da bi ta rešitev bila logična za vse države po svetu, vsekakor ne za moje. Je treba te aktiviste zaščititi z orodji, ki so zakoniti, predvsem za zakonodajo. Hvala lepa. S tem smo prišli do konca seznama govornikov, sedaj pa še prosta razprava. Šest se vas je javilo k besedi, vsi boste dobili besedo, prva je gospa Šojdrova. Děkuji za udělení slova. Já jsem se přihlásila o... Hvala lepa. Prosila sem uh, za besedo, ker sem želela izpostaviti nekaj točk. In sicer, Evropska unija bi v naslednjem programskem obdobju morala pomagati državam članicam pri obnovi gozdov. Res je, da je velika površina Evrope pokrita za gozdovi, ampak kakovost se je znižala marsikje v Evropi zaradi sušnih obdobij, zaradi podnebnih sprememb, zaradi bolezni. In zato bi morali podpreti prizadevanja gozdarjev pri boju proti deforestaciji. Eh, želela bi se pokloniti tudi eh, tistim, ki so pogozdili Češko. Na tisoče hektarjev dreves so zasedili na Češkem. To kaže na to, da nam je mar za naše gozdove. Ne strinjamo se z pristopi brazilskega predsednika ko gre za amazonski gost. Vemo, da je predsednik Tusk želel ponuditi Braziliji pomoč, eh, ampak so jo zavrnili. Eh, zato tudi menim, da vse dokler se tukaj situacija ne bo izboljšala, da ne bi smeli podpreti sporazuma Mercosur. Gospod Botos. Hvala lepa. Spoštovani kolegi. Številni ste danes omenili Romunijo in to cenim. Res je, da gozdovi v Romuniji vsak dan jočejo. Eh, vsak dan eh, izgineta dva hektarja gozdov in to se dogaja posod po Evropski uniji, čeprav je naša naloga zaščititi okolje in znižati emisije. Mislim, da bi morala Evropska unija bolj poseči v tiste države, kjer pravila niso spoštovana. Vesel sem, gospod komisar, da ste danes omenili Romunijo in zahvaljujem se vam za to, da ste letos obiskali Bukarešto. Evropske države izvajajo nacionalne politike v zvezi s tem, ampak mi potrebujemo bolj učinkovite politike. Sečnja gozdov lahko privede do večjih naravnih katastrof in do izgube življenj na stotine let eh, že izsekavam, izsekavamo naše gozdove. In uh, premalo mislimo na to, da je treba gozdove zaščititi za prihajajoče generacije. Tako da zahvaljujem se vsem tistim, ki ste danes omenili Romunijo, ampak uh, zavedati se moramo dejstva, da zelene platforme pri zaščiti gozdov igrajo pomembno vlogo. Vážené kolegyne, vážení kolegové. Gospa Konečna. Hvala lepa. Večkrat smo kritizirali deforestacijo v državah zunaj Evropske unije. Sedaj pa se moramo temu problemu posvetiti tudi v Evropski uniji sami. Celo življenja so na kocki v Evropski uniji. V Romuniji sta umrla dva varuha gozdov zaradi tako imenovane um, lesne mafije. Šokira me, da se kaj takega dogaja v Evropski uniji. Nezaslišano je tudi to, da vsak dan v Romuniji izgine 9 hektarjev eh, pragozda. Mi pa to preprosto opazujemo. Eh, ali je pariški sporazum morda samo list papirja, ki ni česar, eh, ki nič ne pomeni? Zakaj tega sporazuma ne izvajamo. Zdi se mi, da pridigamo vsem naokrog, pri tem pa ne pometemo pred lastnim pragom. Gospod komisar, prosim, da ukrepate proti temu, kar se dogaja v Romuniji. Treba je sprejeti konkretne ukrepe za to, da bomo preprečili umore in da ne bomo izgubljali dragocenega vira, kot so naši gozdovi. Sožalje družinam ubitih varuhov. Hvala. Hvala. Vse poslance, zlasti nah dvajset poslancev, ki smo tu, pozivam k temu, da bi zaščitili gozdove v Evropi. Kolegica je prej omenjala to gozdarsko mafijo na Hrvaškem. Jo tudi imamo, to bom obrazložil preko številk. V zadnjih trideset letih smo pri nas uničili več tisoč hektarjev gozdov. In To so statistike, ki so jasne in so vprašljive. V zadnjem desetletju smo posekali več kot tisoč eh, hektarjev, ampak nezakonito. To so konzervativne ocene. Imamo organizirani kriminal, ki sedaj pri nas na Hrvaškem ureja z gozdovi, ni nobenih načrtov. In eh, seveda sekajo najlepše gozdove, eh, najlepša drevesa in to potem izvažajo v druge države Evropske unije. Čeprav imamo toliko gozdov, imajo naši proizvajalci težave z dostopanjem do lesa. Veliko je sečnje, pri nas pa ne znamo obračunati z nobeno mafijo, tudi ne z gozdarsko mafijo. Tako da bi vse pozval k temu, da bi zaščitili javno dobro vseh nas in da bi zaščitili tudi gozdove na evropski celini. Gospod Pekarinen je naslednji.

Ljudje je treba spomniti na to, da so v Evropski uniji številne države, kjer je upravljanje gozdov vzdrženo. Ena izmed teh držav je Finska. Mi ščitimo naše gozdove, uvedli smo različne standarde za zaščito gozdov. Več kot 444 eh, hektarjev gozda imamo pri nas, to je približno toliko, kot znaša površina Danske. Mi na vzdržen način izkoriščamo naše gozdove, izdelujemo trajnostne izdelke, tako da mm, trajnostno upravljanje gozdov je možno. Je pa res, da bi po svetu in Evropi lahko naredili veliko za to, da zaščitimo gozdove in zato, da bi, bila, um, da bi bilo izkoriščanje gotov trajnostno. Hvala lepa še gospod Wallace. Eh, Hvala lepa gospod predsedujoči. Nedavna umora romunskih uh, gozdarjev kaže na to, da je treba nujno zaščititi okoljske aktiviste in pa gost. Um, več kot 20 uh, eh, aktivistov je bilo umorjenih leta 2018 v, na Filipinih, v Braziliji in pa v Kolumbiji. Potrebujemo učinkovito evropsko zakonodajo, uh, ki bo zastavila zavezujoč okvir za um, skrbno upravljanje gozdov in zaščito aktivistov. Podjetja morajo tudi odgovarjati za učinke svojih dejavnosti v gozdovih. Zavedamo se, da prihaja do številnih eh, zlorab eh, gozda v Braziliji. Tam eh, poteka deforestacija in pravzaprav Evropska unija pri tem sodeluje zaradi trgovinskih sporazumov. Merkosur bo prispeval k deforestaciji in ne bi smeli iti po tej poti. Ne samo, da bo to uničilo male kmete v Evropi, to bo uničilo tudi brazilski gost. Ne bi smeli podpisati tega sporazuma. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek podajanja izjav, sedaj pa komisar Mimica. Mač. Hvala lepa, predsednik. Poslanci, današnja razprava je bila zelo pomembna. Vsi se strinjamo s tem, da moramo zaščititi in obnoviti svetovne gozdove. Prav tako moramo zaščititi tiste, ki ščitijo okolje in ki so tako pogumni, ko želijo zaščititi naravo. Res je. Zagovorniki okolja so nujni zavezniki pri spodbujanju okoljskih pravic. Jaz bi tu rad počastil tiste, ki so bili nedavno umorjeni. Ridju Popin, Radu Gorčoaja. In izrazil bi sožalje družinam obeh pokojnikov. Potrebujemo nove zakonodajne ukrepe in sedaj bi morali že izvajati obstoječe ukrepe. Nacionalni organi pa so tu najbolj odgovorni. Sodelovati moramo z državami članicami, zato da bi poskrbeli za izvajanje in izvrševanje zakonodaje na evropski nacionalni ravni tem kontekstu bo komisija še naprej sodelovala z nacionalnimi organi, vključno z organi v Romuniji, zato da bi lahko zaključili sprijetje evropske zakonodajne, bi to lahko tudi uspešno izvajali. Hvala lepa. Hvala, gospod komisar. S tem smo zaključili to razpravo in gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. In sicer je to razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države. To je člen 144 poslovnika. Sedaj gremo na situacijo glede stanja svoboščin v Alžiriji. Minuta. Kolega Glucksmann, vi imate minuto, vi ste prvi avtor. Hvala, dragi kolegi. Odkar sem poslanec, smo glasovali o različnih resolucijah. Tudi o Indoneziji, recimo, ki je tako daleč. Ampak niti besedice nismo slišali o izjemni revoluciji, ki, do katere je prišlo na drugem koncu sredozemlja v Alžiriji. Imamo na milijone Alžiricev, ki protestirajo na cestah Alžirije že devet mesecev za revolucijo pravico, za svoboščine, niti ene besedce nismo rekli o njih, ker se borijo za pravice, kar pomeni, da smo so krivci, da imamo lobije, ki ne morejo več delovati. Danes bomo glasovali. To ni le solidarnost, ampak s tem moramo prekiniti nepravičnost. Kolegi, pokazati moramo, da smo na strani ležircev in kot pravimo pri meni, one, two, three. Viv l'Algérie, torej naj živi Alžirija. Ja, Hvala lepa, naslednji je gospod Berg, ena minuta. Gospod predsedujoči, spoštovana visoka predstavnica, alžirska vlada je v zadnjih mesecih eh, vsaj osem protestantskih eh, cerkva zaprla, krščanski in judovski. Ljudska eh, pokopališča se uničujejo. V Alžiriji se kristijanom otežuje prakticiranje vere, brez eh, da bi bili izpostavljeni preganjanju. Preganjanje ljudi, ki ne spoštujejo ramadana eh, in uporabljajo državne represivne organe za uveljavljanje vere. Pred stoletimi leti je so kristijani predstavljali 20 odstotkov prebivalstva na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki. Zdaj je to le še eh, peščica ljudi. V preteklosti smo že sprejemali resolucije o preprečevanju preganjanja judovsko-krščanskih eh, manjšin po svetu. V vsakem primeru je potrebno preprečiti nadaljevanje takšnega nasilja in dovoliti prakticiranje veroizpovedi judovsko-krščanski skupnosti. Hvala, gospod Van Dalen. Hvala, predsednik. V zadnjih letih smo v Alžiriji videli zelo grd obraz, ki se je pojavil. To je obraz tistih, ki so proti verskim svoboščinam videli smo, da so v zadnjih letih uničili 15 crkva, sedem v zadnjih treh mesecih. Oktobra smo imeli napad na crkve, kjer so bili ljudje tudi ranjeni. Od junija 2016 do 2018 je bilo 500 ahmadijev preganjenih v Alžiriji, ker so kristijani. Mislim, da je pomembno poslati signal zlasti strani Evropske zunanje službe. Imamo 29 poročil o človekovih pravicah, kjer vidimo, da imamo v Alžiriji veliko ukrepov za to, da bi se omejila pravica do svobode govora. Imamo različne svobošne in pravice. Med drugim se ljudje lahko zbirajo v cerkvah in drugih krajih čaščenja. V Alžiriji pa tudi drugije na Bližnem vzhodu pa žal vidimo, da se te pravice sedaj kršijo. Predsednik, dve minuti imam. Torej, pozivam visoko predstavnico naj se odzove, naj deluje, kajti v Alžiriji vidimo nespremljive pravice ukrepe in crkve, ki so bile zaprte, se mora ponovno odpreti in domnevam, da bomo imeli tudi posebnega odposlanca za svobodo v virstvih. V žiri vidimo jasno kršitev vseh pravic. Hvala lepa, gospod Gueta. Gueta, monsieur président. Imagine. Gueta, predsednik, ja, predstavljajmo si, sanjajmo, saj za trenutek da bi to gibanje v zadnjih mesecih v Alžiriji, kjer je toliko mladih, ki si želijo dostojanstva in pravic, no predstavljajmo si, da bi zmagali. In to ne bi prineslo le srečo in ponos Alžiriji, ampak eh, bi se združile vse te energije za to, da bi lahko ponovno imeli dialog v Magrebu, da bi lahko imeli dobre odnose, gospodarske in kulturne z Evropo, v tem sredozemskem območju podsaharski Afriki. S tem bi se izpolnile naše skupne želje. Ti si v Magrebu in v Evropi. In zato moramo sprejeti to resolucijo, kaj ti vidimo nespremljivo, absurdno kršenje pravic, ki bo pokopajalo Alžirijo. Vidimo, da se Alžirija že dve leti bori za podporo, za upanje in za prepričanje v Evropi. Hvala, kjer je Geta. E, to logo je, kjer je Zvejmers. Eh, herr talman! Hvala, predsednik. V začetku jeseni smo glasovali o predlogu, da bi imeli razpravo o zapiranju crkva v švedskem parlamentu. To ni bilo izglasovano v različnih strankah in vesel sem, ker sem avtor te resolucije in ker imamo danes to razpravo o tej tako pomembni temi. Ampak naj rečem tudi, da se je svoboda verstva pravzaprav izbrisala iz naslova te resolucije in to ni prvič, da vidimo takšne poskuse, da bi v te hiši omilili takšne resolucije. Levica je običajno tista, ki želi takšne ukrepe, ko imamo teme o kristjanstvu. Lahko imamo tudi. Uh, veliko pobojev in takrat recimo nočejo besede genocid v naslovu, ampak ko se preganjajo kristjani, pa nismo tako ostri. V Evropski uniji naj bi med leti 2018-2020 izplačali več kot milijardo Alžiriji, istočasno pa so alžirski organi okrepili kampanjo proti kristjanom. Že vse od leta 2018 več kot 15 crkva so zaprli, različna verska združenja nimajo pravice delovati in ne morejo graditi novih crkva. To je kršitev konvencije o zen človekovih pravicah. To je tudi kršitev vseh drugih svobošnje ležiri. Sedaj moramo pritisniti to državo, da spremeni svoje politike do kristjanov. Mislim, da lahko prinesemo te spremembe. Hvala za besedo. Hvala lepa. Sedaj smo zaključili z izjavami predstavnikov pričnih skupin, oziroma začenjamo z izjavami predstavnikov političnih skupin, kot prvi v imenu ELS, gospod Mandl. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Pred eh, tednom dni sem imel priložnost govoriti doma na Dunaju na svetovni mirovni konferenci, ki so jo v Avstriji organizirali Ahmadir Muslimani. Tam so bili predstavljeni, eh, zastopani tudi drugi. Zdaj imamo tu v tem zboru tudi možnost eh, nadstrankarskega pogovora eh, na temo svobode govora s predstavniki iz eh, različnih strank. To pravim zato, ker v Evropi evropske vrednote, ki so univerzalne vrednote, predstavljajo vrednote, ki jih živimo. Ljudje različnih veroizpovedi eh, tu živijo in eh, Zato je naša odgovornost, da spregovorimo na glas, ko se dogajajo stvari, kot se dogajajo v Alžiriji, ko Ahmadir muslimani zaradi svoje veroizpovedi končajo v zaporu. 15 crkva so zaprli, spletne strani zapirajo, ki zagovarjajo svobodo govora. Organizacije žensk se zapirajo. In zato treba spregovoriti jasno in glasno. 12. decembra bodo v Alžiriji volitve in alžirski eh, voljivci morajo vedeti, kako se bodo odločili. Hvala lepa v imenu skupine SD, gospa Arena, ena minuta. Hvala predsednik, že devet mesecev Alžirke in Alžirci protestirajo in so vredni občudovanja, zato ker na zelo miren način branijo demokracijo. So pa odločni. Alžirija se je zavezala k temu, da bo podpisala te različne mednarodne sporozume, tudi univerzalno eh, resolucijo o človekovih pravicah, tudi o nacionalnih svoboščinah. In svoboda veroizpovedi in protestiranja mora biti eh, zajamčena, ker je to že v ustavi v Alžiri, ampak toliko je pridržanih. Samo zato, ker so pač imeli svoje mnenje o različnih besedilih. Midi so pod pritiski. Morali so prenehati delovati tudi različne vladne organizacije. Preko naše resolucije bo Evropski parlament pritisnil na organe tam, zato da spustijo vse politične zapornike. Gre za temeljne pravice. Alžirija jih mora spoštovati, zajamčiti, zlasti, ko gre za svobodo izražanja in protestiranja. Evropa je prijateljica Alžirije, je prijateljica vseh Alžirk in Alžircev. Naša naloga je spomniti na skupne prioritete v teh partnerstvih. To, kar je bilo sprejeto že marca 2017, obe strani ste se zavezali k spoštovanju razvaljnih pravic, demokracije, pravne države in človekovih pravic. Hvala. Ja Hvala lepa v imenu skupine Renew Europe. Za eno minuto, gospod Benjen. Uh, Hvala, predsednik. Demokratični protesti v Alžiriji so dosegli svoj cilj ko je predsednik Buteflika spremenil svojo odločitev in ne bo več kandidiral za peti mandat. Ampak eh, voditelji različnih eh, gibanj so bili pridržani v zadnjih mesecih. Vidimo, da to vedno bolj postaje vojanski režim. Tragično bi bilo, če bi Alžirija zamudila to priložnost, da bi spremenila svojo pot in se pridružila sosedam Moroko in Tunizi in postala bolj odprta država do zunanjega sveta pozivam k izpustiti vseh teh zapornikov. Navezal bi se tudi na to, kar so rekli kolegi, glede skrbi o svobodi veroizpovedi. Treba je odpreti to svobodo in ko bo prišlo do volitev, potrebujemo poštene volitve. Zato, da bo Alžirija odprla svoje meje tudi z Morokom in Tunizijo, tako da bomo imeli unijo v Magrebu in da bo Alžirija močna partnerica Evropske unije, tako da bomo lahko imeli nadaljni gospodarski razvoj, ki bo prinesel mir in blaginjo v tem območju Magreba. Hvala. Hvala ja, lepa. Na vrsti je gospa Jembu. Hvala, predsednik. Skupina zelenih je zavrnila sprejetje nujne resolucije o Alžiriji na plenarnem zasedanju. Zakaj? tu vidimo politično agendo. Pred naslednjimi volitvami, sedaj decembra, tu obstaja različna tveganja, da bi škodovali kredibilnosti opozicije, kajti tu imamo že devet mesecev protestov. Lahko bi škodovali retorike tistih, ki kandidirajo. Alžirija si zasluži veliko več kot le resolucijo, kajti potrebujemo močnejša sporočila podpori Alžircem. To ni dovolj in uh, imamo nesorazmerne ukrepe. Kljub pridržkom pa bomo glasovali za resolucijo. Mi podpiramo seveda žircem in to se ne bo ustavilo tu že od marca 2019. Pomagamo, smo na strani žircev in se seveda tu zauzemamo za svobodo žircev. Seveda lahko protestirajo, kot želijo, lahko spremenijo svoje življenje. Sicer pa protestirajo zelo mirno in radi bi, da bi Alžirci sami odločali o svoji prihodnosti. In kot pravimo pri nas v našem jeziku, naj živi Alžirija. Hvala. E, e, e, Hvala lepa. Sedaj eh, imamo tu še prošnjo za vprašanje po modrem kartonu, ampak smo še pregovorniki v imenu skupin, zato ni te možnosti in zato tudi ni možno javiti se k besedi. Po tem krogu pa bomo odprli možnost eh, vprašanj po postopku modrega kartona. Sedaj v imenu skupine ID, gospod Kolar. Predsednik. To, kar se dogaja v Alžiriji, ne sme pustiti nikogar križem rok. Zakaj? Zaradi dveh razlogov. Najprej zato, ker gre tu za načela, drugič, ker gre za realnost. Kakšna so ta načela? Povsod, kjer se kršijo svoboščine, moramo delovati, zato da bi zaščitili te svoboščine. In kakšna je realnost? Realnost je ta, da vidimo solze vidimo to, da se priliva kri, da je tu veliko kršitev. Imamo zelo močne zgodovinske politične vezi z Alžirijo. Če v Alžiriji niso dobri pogoji, Alžirci zapuščajo Alžirijo in prihajajo v Francijo. Ampak Francija jih ne more več sprejeti. Ne, da jih ne želi sprejeti, ne more jih več sprejeti. Tako da moramo sprejeti to resolucijo v imenu svoboščin, v imenu naših načel in tudi mogoče v imenu tega, kar še ne obstaja. Hvala lepa v imenu skupine EKR za eno minuto. Gospod Rausen. Hvala predsednik, gospe in gospodje. Poročila, ki jih slišimo iz Alžirije, nas močno skrbijo. Tu ne govorim le o tem, kako se obravnavajo protestniki, ampak sem bolj specifično zelo zaskrbljen zaradi svobode veroizpovedi. Tu se kršijo številne pravice. Policija zapira crkve in verniki se z nasiljem preganjajo četrtem odstavku piše, da lahko Evropski parlament pošle močen signal alžirskim organom. Reči moramo, da smo zelo zaskrbljeni in to, kar se dogaja, je nespremljivo. Treba je poskrbeti za to, da bo naše partnerstvo z Alžirijo potekalo dobro in v okviru Euromeda. To mora biti priložnost, da spregovorimo tudi o posamičnih vprašanjih, tudi o svobodi veroizpovedi. Predsednik, prepričan sem, da bo visoka predstavnica uporabila vse stike, ki jih ima z alžirskimi organi, zato da bomo svobodo veroizpoved dali tu v spredje. Hvala. Hvala lepa, gospa Šojdrova, ena minuta. Eh, Dragi kolegi, včeraj je bila rdeča sreda, danes vidimo, da imamo dan, ki je namenjen preganjenim kristjanom zaradi veroizpovedi. Watchlist poroča o tem, da je Alžirija na 22. mestu od 50 držav, kjer najbolj preganjajo kristijane. Letos je Alžirsko ministrstvo za notranje zadeve zaprlo 15 crkva in jih razglasilo za nezakonite. Virniki in župniki se preganjajo, policija jih je kar med mašo pregnala iz crkva. Mi bi radi, da se vse te crkve ponovno odprejo in zahtevam od Ministrstva za notranje zadeve, da spoštuje vse pravice kristijanskih organizacij in prosim tudi organe naj zaščiti svobodo veroizpovedi. To je zapisano že v alžirski ustavi. Hvala za vso podporo vseh političnih strankah. To me zelo veseli. Hvala. Sas evharisto, to logo ehi kirija Risi, ena lepto. Hvala lepa. Gospa Ris, ena minuta. Gospod predsednik, gospa visoka predstavnica, alžirski sistem krši pravice in svobošne že vse od februarja, ko vidimo, da so se začeli ti mirni protesti na cestah in ulicah Alžirije, sedaj so se razširili vse posod. 12. decembra je vojska določila datum za predsedniške volitve, ampak To je vprašljivo. Vidimo tudi kršenje pravic študentov, sindikalistov, delavcev, novinarjev. Že deset mesecev so na ulicah in protestirajo. Imamo tudi politične zapornike, ki so že šest mesecev v zaporih, zato ker so po alžirskih cestah šli z barbarsko zastavo. Sedaj pa so v zaporih, zaprti. V resoluciji sveda obsojamo ta avtoritarni sistem in seveda si želimo neodvisnosti alžirskega prebivalstva, mladih, ki trpijo. In kot tam pravijo v njihovem jeziku, ja, želimo si svobode za alžirsko prebivalstvo. Hvala lepa. Gospod Dreosto, ena minuta. Hvala lepa. Iz naslova te resolucije bi morali črtati omen svobode veroizpovedi. Kot da bi bila vera nek tabu. Zakaj ne moremo odkrito govoriti o preganjanju verskih eh, skupin, še posebej kristijanov? Alžirija je 22. država na svetu na lestvici držav, kjer najtežje biti kristijan. Oktobra so zaprli tri cerkve, vključno z največjo v državi. Pogosto so žrtve, kristijani, ki so se konvertirali iz eh, islama. V določenih okoljih prihaja do sovraštva proti veri, še posebej krščanske vere. Zato tu povzemam besede Benedikta XVI., ki pravi, da obstaja tudi nevarnost izpodbijanja družbene relevantnosti vere. Zato je pomembno, da ne skrivamo besed verska svoboda in eh, da se ne zatečemo v neko bojda politično korektno terminologijo. Hvala lepa. Besedo dobi, dobi gospod Bohade Vilalba. Eh, no- Predsednik, gospe in gospodje poslanci, mislim, da smo vsi zelo zaskrbljeni glede teh nedavnih dogodkov v Alžiri. Gre za preganjanje političnih vodij zatirajo se demonstracije, zapirajo novinari. Zelo smo zaskrbljeni zaradi napadov na svobodo veroizpovedi in na vse kristijane, ki so v manjšini. Ampak tu moramo biti zelo previdni pri teh vprašanjih, kajti včasih imamo preveč politične korektnosti v Evropski uniji in to se ne sme ponoviti. Zavedati se moramo, da imamo zelo zapleteno situacijo tudi v Libiji in Siriji in v Alžiriji še ni tako, ampak se slabša situacija. Ne smemo pozabiti, da so nas tu izvolili državljani, ne zato, da rešujemo alžirske težave, ampak da rešujemo domače težave. In zelo sem zaskrbljen, ker je Alžirija ena izmed držav, ki je najmanj voljna sodelovati z evropskimi državami, tudi ko gre za ustavitev nezakonitih migracij v Evropi, zlasti v Španiji, kjer vidimo toliko tokov. Uh, eh, tudi na Balearskih otokih. Evropska unija mora v tretji držav zahtevati spoštovanje sporozumov, tudi ko gre za vračanje tretj državljanov. To je eden izmed stebrov migracijske politike. Hvala. Hvala lepa. Na vrsti je gospod Rivier. Hvala, predsednik. V zadnjih desetletjih je Alžirija uh, kršila pravice veroizpovedi ampak v zadnjih 130 letih so kristijani lahko delovali mirno. Že 60 let pa vidimo alžirske oblasti, ki skušajo kršiti pravice manjšin in jih skušajo izničiti v tej državi. Če imate danes recimo Biblijo v torbici, greste lahko za par let v zapor. Različne vlade so dovolile ta vandalizem. In tudi na pokopališčih eh, židov in kristijanov vidimo nasilje. Že 30 let ni spoštovanja pluralizma, vidimo totalitaren režim, vidimo džihadiste, terorizem. Seveda moramo to močno obsoditi, da bodo vsi, ki so odgovorni, prišli pred roko pravice. Hvala. Hvala lepa tem smo izčrpali seznam govornikov, da prehajamo na prosto razpravo. Sedem prošen k besedi imam zabeleženih. Glede na to, da imamo časa več kot dovolj, boste vsi dobili besedo. Prvi gospod Poč. Dekuji, pane predsedo. ja bi htjel... Hvala, predsednik. No, sveda bi rad obsodil nasilje, ki smo mu priča v Alžiriju v zadnjih mesecih vidimo veliko protestov, kjer se ljudje borijo proti situaciji te državi, kajti teptajo se človekove pravice na lokalnih ravnih. V preteklosti nismo bili dovolj pozorni na to, jasno moramo opozoriti na to teptanje človekovih pravic. Vidimo nasilje, mučenje, to moramo jasno obsoditi. Vidimo tudi nasilje, nad manjšinami, zlasti nad kristijani, kolikor vem, mi jo žirjo podpiramo. Preko razvojne pomoči v zadnjih desetletjih smo jo podpirali, veliko smo izplačali Alžiri in seveda moramo sedaj pričakovati, da bo vlada tam spoštovala določena pravila. Zato bi pozval visoko predstavnico naj ukrepa, zahvalil bi se ji, ampak Seveda je treba razvojno pomoč pogojiti s tem, da vlade tam pravzaprav upošteva vsa pravila. Hvala. Hvala lepa. Naslednji govornik za eno minuto. Ko govorimo o Alžiriji, moramo govoriti tudi o tem, kaj lahko evropska diplomacija stori za promocijo demokracije in človekovih pravic v državi, ki je bila deležna toliko represije. Ne moramo pozabiti, da ponovno med leti 57 in 62 v Alžiriji bližimo veljavo evropskega prava. No, ampak to potem ni povedalo do svobode, ampak do vojaškega režima, ki je bil na oblasti predolgo. Prihaja do arbitrarnih pridržanj, do masovnega preganjanja disidentov in nasprotnikov režima. To torej je bil še en poskus, da bi preprečili volitve. Po 30 letih se je predsednik Buteflika končno odločil, da ne bo ponovno kandidiral in je zamenjal predsednika senata, ki je sklical volitve za 4. julija, potem eh, so bile predstavljene na septembra, sedaj na decembra in verjetno se zopet ne bodo zgodile. Sistematični poskusi se odvijajo, da bi utišali nasprotnike. Mislim, da moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se razmere v državi normalizirajo, da bodo temeljne pravice in demokracije v tej državi zopet eh, živele. Hvala lepa, gospod Morel. Hvala, gospod predsedujoči. Moja skupina ni podpisnica te resolucije, ampak eh, vsekakor sam podpiram tako duha kot črko te resolucije. Seveda nismo danes eh, čakali na današnji dan, da se bomo postavili ob bok alžirskim demokratom, ki se borijo za socialno pravičnost in za družbeno enako. Seveda eh, prihaja do represije, prihaja do eh, neupravičeno eh, priprtih protestnikov in disidentov in ne moremo nemo stati ob strani in to opazovati. Tudi sam obžalujem, da ta resolucija prihaja šele zdaj na mesto februarja, ko smo imeli močno državljansko gibanje, ki je potrebovalo našo podporo in zelo dobro vem, da smo zdaj v predvolilnem obdobju, ki je sporno, ampak zopet bodo naše delo izkoristili za to, da bodo govorili o umešavanju tujih agentov in tujih sil v notranje razmere. Ampak tu gre zgolj za našo podporo, našo neomajno podporo alžirskemu ljudstvu, predvsem mladini, ki se zauzema za pravico in za svobodo in na nje se obračamo. Hvala lepa, gospod eh, Pospišil. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. Tako kot eh, kolegi, tudi sam podpiram ta predlog resolucije. Jasno je, da moramo stati ob bok Alžircem, ki so izrazili svojo zahtevo in željo po demokraciji in človekovih pravicah. Storiti moramo vse in eh, to vsekakor bo naloga za naslednjega visokega predstavnika. In storiti moramo, kot rečeno, vse za to, da prispevamo k svobodnim in poštenim predsedniškim volitvam v Alžiriji. Prav tako bo zelo pomembno opozoriti na vse večji porast eh, verske nastrpnosti alžirske elite proti verskim manjšinam. To je nespremljivo. Zauzeti se moramo za etnične in eh, verske manjšine, ne le za kristijane. Žal so trendi v Alžiriji negativni in eh, ta država se odmika od evropskih vrednot. Hvala lepa, gospod Julie Ward, ena minuta. Vsi morajo odstopiti, so kričali alžirski protestniki in 10 tisoč jih je bilo. To so bile njihove zahteve, da ključni uradniki iz obdobja Buteflike odstopijo predn pride do novih volitev. Dvakrat na teden potekajo protesti, odkar je Buteflike odstopil in pridobivajo v zadnjih tednih na pomenu. Ampak v tem času oblasti vedno bolj pogosto aretirajo miroljubne protestnike z eh, rokohitrskimi procesi in 18-mesečnimi zapornimi kaznimi. Pozivamo oblasti, da naj omogoči poštene, javne eh, oblike sojenja za vse protestnike, ki so jih pridržali. Vojska, ki je zdaj glavni akter v alžirski politiki, vse čas omejuje transparentnost. Novinari brez meja opozarjajo, da so alžirski novinari pod eh, pritiskom, da naj alžirske volitve opisujejo kot eh, pozitiven dogodek. Ampak eh, štiri novinari dnevnika Letonta Žeri so bili suspendirani, eh, saj je eden opozoril na možnost vplivanja na volitve, trije drugi eh, so ga podprli in so bili prav tako takoj sami suspendirani. Hvala lepa, gospod Kelly. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Alžirija je naša soseda, zato moramo gojiti dobre odnose s to državo. Mora pa nas tudi skrbeti to, kar se tam dogaja, predvsem eh, kar zdajva cerkve. To je pomembno za nas in za mojo skupino, mi smo krščanski demokrati in zato se moramo zauzeti za kristjane in za cerkve po svetu nasplošno. Nobenega smisla nima, da se v Alžiriji cerkve zapirajo. Gre namreč za zelo nepravičen pristop. Zato je treba vršiti pritisk na to državo, da s tem preneha. Kaj pa počnejo te cerkve tam? Tam so samo zato, da širijo besedo ljubezni in enakosti v državi. Novenega smisla ni, da se ljudem ne daje svobode v medijih in nasplošno v državi. Prav tako velja vršiti pritisk na to državo, da čim prej upravi svobodne volitve. Hvala lepa, gospod eh, Furlaski, ena minuta. Hvala, gospod predsedujoči. Vsakdo mora imeti pravico do prakticiranja svoje vere, pa naj gre za kristjana ali muslimana. In eh, če je potrjeno to, kar danes to slišimo, potem drži, da v Alžiriji prihaja ne le do poskušanja otišanja protestnikov, ampak prihaja tudi do drugih nepravilnosti. Tudi na Cipru se dogaja podobno. Številne pravoslavne cerkve na okupiranem ozemlju so izpraznjene in se uporabljajo zdaj v druge namene. Hvala lepa, s tem smo zaključili z prosto razpravo, gospa Mogherini. Hvala lepa, Alžirija ni le naša soseda, ampak je Alžirija predvsem tudi naša partnerica, politična partnerica, ekonomska partnerica in eh, država, ki je država prijateljica številnih evropskih državljanov in eh, njihovih družin. Tako da ne govorimo kar o neki državi, temveč govorimo o državi, ki nam je zelo blizu, govorimo o državi, ki je prijateljica Evropske unije. Prva, prvi občutek vseh nas v Evropske uniji, ko govorimo o Alžiriji, je občutek prijateljstva in bližine. Suverenost in avtonomija Alžirije je popolna in totalna. To mislim, da je nekaj, kar je potrebno zelo jasno in odločno povedati. Na Alžircih in na Alžircih samih je, da se odločajo o sedanjosti in prihodnosti svoje države. In eh, ravno iz tega razloga morajo Alžirci imeti možnost izražati se ob jamstvih, ki jim jih daje njihova ustava in mednarodne pogodbi mednarodni sporazumi, ki jih je Alžira podpisala, obstajajo določene načela, ki jih Alžirija mora spoštovati. Nekateri ste jih že omenjali. V prvi vrsti gre za načela zapisane v alžirski ustavi, pa tudi v mednarodnih sporazumih in eh, tudi v predružiteljem sporazumu, ki ga ima Alžirija podpisanega z Evropsko unijo. To načelo seveda vključuje vse temeljne pravice, vključno z političnimi pravicami, pravica eh, svobode izražanja, pravica mirnega združevanja, svoboda medijev, svobode in svoboščine, ki jih zagotavlja univerzalna eh, deklaracija o človekovih pravicah. Pomembno torej je, da vsi akteri v Alžiriji v tem trenutku lahko uživajo omenjene pravice. In to je sporočilo, ki izhaja ne le iz današnje razprave, mislim, da je to tudi točno tisto sporočilo, ki ga dosledno sporočamo našim alžirskim partnerjem, sogovornikom na vseh ravneh v zadnjih mesecih in prepričana sem, da bo to naše sporočilo tudi še naprej, sporočilo, ki ga bo naslednja komisija z naslednjim visokim predstavnikom še naprej posredovala našim sogovornikom v Alžiriji. Alžirci lahko gradijo konsens glede prihodnosti svoje države v skladu z njihovimi legitimnimi pričakovanji in to se lahko zgodi le na miroljuben in demokratičen način ob popolnem spoštovanju načel, katerim je Alžirija zavezana. Pripričan sem, da bo Evropska unija še naprej angažirano sodelovala z vsemi alžirskimi akterji, kot smo to počeli do sedaj z našimi sosedi, partnerji in prijatelji. In pripričana sem, da bo ta parlament vsekakor pospremil delo naslednje komisije v tej smeri. Hvala lepa. Hvala lepa. Prejeli smo pet predlogov resolucij ob zaključku razprave, s tem zaključujemo razpravo, glasovanje pa bo potekalo kasneje danes. Sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer Kuba, primer Joseja Daniela Ferrera. Naj vas eh, opomnim, da je tudi možnost javiti se k besedi kasneje tekom eh, proste razprave, prav tako lahko uporabljate modri karton. Kot prvi pa besedo dobi gospod Lopes eh, Gel v imenu oziroma v svojstvu avtorja. Na tisoče mučenj in nasilja, uklenili so mi roke in noge. Um, zaprli so me v celico, ki je bila polna komarjev in mrzla zjutraj. Mislil sem, da bom umrl moje življenje uje v nevarnosti. Če se ne bo nihče premaknil, bom umrl. Jose Daniel Ferrer je te besede zapisal v pismo in eh, to pismo je dobila njegova žena. Te besede moramo slišati tudi danes v Evropskem parlamentu. Gre za trpljenje tega človeka, ki trpi že deset let zaradi svojega aktivizma za človekove pravice. Primer uh, gospoda Ferrerja je grozljiv, ampak uh, na Kubi je še na stotine političnih zapornikov in pa zapornikov vesti. Uh, to so dokumentirali tudi v neodvisni skupini um, Human Political Prisoners Defenders. Gre za poljubne areste, gre za preganjanje novinarjev, aktiviste za človekove pravice, to so zločini, ki se vsak dan dogajajo na Kubi. Zahtevati moramo nemudno izpustitev Joseja Daniela Ferrera in pa številnih drugih, ki trpijo zaradi svojega boja za človekove pravice. O tem moramo spregovoriti v dialogu za Kubo. Um, sporazum za Kubo ni imel pozitivnih posledic za civilno prebivalstvo na Kubi. Poleg resolucije bomo ponovno zahtevali, naj visoka predstavnica upošteva stališče Evropskega parlamenta pri svojem dialogu z kubanskimi oblastmi. Zagotoviti je treba evropskim poslancem vstop uh, v Kubo. Hvala lepa. Gospod Terč. Danes bomo glasovali o resoluciji o Kubi o Joseju Danielu Ferrerju bomo govorili. To je eden izmed številnih političnih zapornikov, ki obstajajo v eni izmed najbolj krutih političnih diktatur v tem trenutku na svetu. Je pa to diktatura, ki jo Evropski parlament in pa komisija obravnavata na način, ki si ga spohne zasluži. Vzpostavili smo dialog o sodelovanju, kljub temu, da so številni glasovi opozarjali na to, da popuščanje diktaturi, ki ne popušča nikomor, eh, nima smisla. Eh, tam še vedno vlada komunistična diktatura, nišče ni pričakuje sprememb na Kubi. In dejansko smo s tem sporazumom samo legitimizirali to diktaturo. Ta se sedaj širi po celotnem kontinentu, sedaj uh, je prisotna tudi v Venezueli. Najbogatejša latinsko-ameriška država se je pogreznila v lakoto in v teror. To je diktatura, ki skupaj z Venezuelo destabilizira obstoječe demokracije v regiji. Spričo tega, spričo tega upam, da bo parlament pokazal nekaj dostojnosti in bo glasoval za to resolucijo. Hvala lepa. Kolega Sanče Samore, naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skupina socialistov je izrazila svojo skrb za Joseja Daniela Ferrerja. Njegov, njegova arrestacija je bila poljubna in pogoji, v katerih je zaprt, niso spremljivi. Ehm, vendar pa ta primer kršitev človekovih pravic ni edini um, to bi morali zastaviti v širši okvir eh, odnosov med Evropsko unijo in Kubo. V okviru dialoga o sodelovanju moramo opozarjati na te nepravilnosti. Um, V Latinske Ameriki so tudi sankcionirana evropska podjetja, ki so tam dejavna. Eh, z tem, dialog, z tem okvirjem o dialogu pa smo dali samo eh, legitimnost uh, političnemu režimu na Kubi in s tem ne pomagamo političnim zapornikom, kot je gospod Ferrer. Hvala lepa, gospod Pineda je naslednji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skrajna desnica eh, tukaj prodaja nekakšne fantazije. Danes so pripravili resolucijo, ki ehm, obsoja zakonito pridržanje zločinca, ki eh, je ehm, bil zakonit v skladu z zasodnimi procesi. Ta človek je celo pretepal svojo ženo pravice so pa preganjane v nekaterih naših prijateljskih državah, v Čilu, v Kolumbiji, v Boliviji. Ne boste našli podobe kubanske policije, ki pretepa eh, protestnike, tako kot se dogaja v nekaterih drugih domnevnih eh, demokracijah. Takšne obtožbe so preprosto smešne. Edina, edino posredovanje Kube v drugih latinskoameriških državah je to, da tja pošiljajo zdravnike in izobražujejo zdravnike. Mislim, da bi morali podpreti ustrezne odnose z Kubo. Hvala lepa, gospa Harancova je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jose Daniel Ferrer je bil samovoljno pridržan in morali bi ga takoj izpustiti iz zapora. Čeprav sedaj razpravljamo o gospodu Ferreru, je on samo eden izmed mnogih primerov hudih kršitev človekovih pravic, do katerih še vedno prihaja na Kubi. Gospod Ferrer je eden izmed 127 političnih zapornikov, za katere trenutno vemo. To so zaporniki države, ki je podpisala sporazum z Evropsko unijo. Ta sporazum kot osrednji element vsebuje tudi zaveze na področju človekovih pravic in obrambe demokracije. Leta 2017 smo podprli sporazum za Kubo pod pogojem, da bo ta sporazum prispeval k izboljšavi razmer človekovih pravic in uh, izboljšanju pogojev življenja vseh eh, kubancev, ampak ta pogoj ni bil izpolnjen. Zato bi Evropska unija morala jasno povedati, da Kuba ne izpolnjuje tega sporazuma. Pravzaprav nimamo druge možnosti, kot da ukrepamo proti temu. Hvala lepa. To. Hvala lepa. E pane predsedajoči spoštovana visoka predstavnica primer joseja daniela ferreira kaže na to da je komunistična kuba država ki se ne bo nikoli uspela soočiti s svojo preteklostjo, ne bo se zmogla odpreti, stopiti v dialog s svojimi nasprotniki oziroma s predstavniki opozicije. Tisti, ki se zauzemajo za demokracijo, za svobodo, pristanejo v zaporu. Primer Joseja Daniela Ferrera zelo dobro poznam, celo sam sem ga uspel obiskati na Kubi, uspelo mi je z njim govoriti in vsekakor vam lahko zagotovim, da to ni noben terorist, kot tam nekateri kubanski eh, in prokubanski elementi tu v parlamentu predstavljajo. Gre za človeka, ki si preprosto želi živeti v demokraciji, gre za človeka, ki ljubi svojo državo, gre za človeka, ki je bil rojen v tej državi in ki želi umreti v tej državi, gre za človeka, ki spoštuje vse to, kar tudi mi v Evropski uniji spoštujemo. In zato, gospa visoka predstavnica, uporabite svoj vpliv, ki ga imate pri kubanskem režimu in zauzemite se za takošnjo izpustitev Daniela. Ferrerja. Hvala lepa, gospa Arena, v imenu skupine SD. Hvala lepa, Daniel Ferrer je danes v obžalovanju vrednem zdravstvenem stanju in eh, ni deležen zdravstvenem skrbi od aretacije oktobra. Eh, več kot deset let ga že preganjajo oblasti zaradi njegovega političnega aktivizma, ki ga izvaja na miroljuben način. Ni osamljen primer, približno 120 eh, disidentov, novinarjev, političnih aktivistov je v zaporu na Kubi. Armando Sosa Fortuni, ki je najdlje zaprt, je po 43 letih zapora umrl. Po mednarodnih normativih Jose Daniel Ferrer in tudi vsi ostali pridržani imajo pravico vedeti razloge za njihovo pridržanje in eh, Država jim je tudi dolžna zagotoviti pošteno sojenje, zato pozivam Kubo naj preneha s tem eh, preganjanjem vseh tistih, ki izražajo svojo svobodno eh, mnenje. Kubanska vlada mora zagotoviti svobodo, eh, medijo svobodo, izražanja svobodo miroljubnega združevanja. Pomembno je spoštovati mednarodne zaveze eh, in eh, obveznosti, katerih podpisnica je ta država, vključno tudi z političnim dialogom, ki ga omenja visoka predstavnica eh, in pa sodelovanje z. Evropsko unijo, ki mora zahtevati spoštovanje človekovih pravic. Hvala lepa. Sedaj za skupino Renew, Javier Nart, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z vsem spoštovanjem do vas, gospa Mogherini. Leta 2016 je za Kubo podpisala sporazum, ki kot. Uh, pogoj upošteva oziroma vsebuje tudi spoštovanje človekovih pravic. Parlament je leta 2017 sprejel klauzulo o možni prekinitvi tega sporazuma. Danes, ima komis, eh, danes imamo na Kubi na desetine političnih zapornikov. Gospod Ferrer dokazuje, da je Kuba še vedno totalitarni režim dinastije Castro. Naj vas spomnim na to, da gospodarstvo na Kubi niso samo turistični objekti, ampak da je to velik imperij, ki ga vodi Raul Castro. Ne smemo si zatiskati oči pred resničnostjo. Če verjamemo v etiko, moramo biti dosledni. Ehm, treba je. Ehm, razumeti, da če sporozum ni spoštovan, ga je treba odpovedati, ne pa da dopustimo, da nas pri vsem vodi denar, tako kot je o tem govoril tudi pesnik Davida. Hvala v imenu skupine ID, e gospod Trajl, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vodja kubanskega demokratičnega gibanja, Jose Daniel Ferrer, je od oktobra v zaporu. Najverjetneje je tudi žrtev mučenja. Kaj počne EU? Gleda. V Kambodži, Nikaragvi, v Iranu v zadnjih časih je bila Evropska unija bistveno bolj aktivna. Tu pa preprosto nemo opazujemo človekove pravice v socialističnih diktaturah, pri katerih lahko služimo, niso tak problem. Še posebej špansko gospodarstvo je tretje najpomembnejša partnerica Kube. In eh, hoteli, ki so zaprti za kubance, v kateri ne smejo niti vstopiti, so vir zaslužka in ministrstvo za revolucionarne bojne sile je tisto, ki je odgovorno za ta vprašanja in na človekove pravice ne pozabimo veljajo povsod po svetu, tudi v socialističnih diktaturah. Hvala lepa, gospod Nikolao Alavanos, ena minuta. Jose Daniel Ferrer je oseba, ki jo omenjamo tu zdaj v tej resoluciji, je vodja demokratičnega gibanja na Kubi, oblasti so ga pridržale. Po tem, ko naj bi po določenih podatkih pretepal svoje sodržavljane na podlagi laži so ga pridržali in v bistvu so storilce sedaj spremenili v žrtve. To je sestavni del strategije ZDA in EU delovanja proti tej državi in proti kubanskemu ljudstvu. Mi smo proti takšni politiki, ki zagotavlja le selektivno zaščito aktivistom. Prav tako le selektivno opozarja na kršitev človekovih pravic z namenom ohranjanja monopolov v tretjih državah, še posebej v tistih državah, kjer ni kakšnih težav za naša podjetja. Hvala lepa, sedaj prehajamo na prosto razpravo. Štirje ste se javili k besedi. Glede na to, da imamo časa dovolj, boste vsi štirje dobili besedo. Začnemo z gospodom Polčakom ena minuta. Hvala, gospa predsedujoča. Seveda obsojam pridržanje Hozeja Daniela Ferrera v zaporu na Kubi. Pozivam k njegovi izpustitvi, pozivam k poštenemu sojenju, kajti ti Obtožbe na njegov račun so na zelo trhlih nogah. Nimam ničesar proti kubanski vladi, ampak to še ne pomeni, da si lahko zatiskamo oči pred eh, takšnimi primeri kršitev človekovih pravic. Ne gre le za ta osamljen primer, več kot sto političnih zapornikov je v kubanskih zaporih. V naših pogajanjih s kubansko vlado mislim, da moramo zelo jasno o tem spregovoriti in od Kube moramo zahtevati, da se sooči s svojo preteklostjo. Češka se je zauzela za kubanske disidente in eh, sam eh, nisem nobena izjema. Gospa Mogherini, uveljavite svoj vpliv, zahtevajte izpustitev ne le Hozeja Daniela Ferrera, ampak tudi drugih političnih zapornikov v tej državi. Hvala lepa. Naslednji kolega Roles. President. Kuba. Kolega Wallace, hvala lepa. Kuba je sijoč primer tistega, kar je možno, kljub eh, nasprotovanju. Vse najbolj agresivne sile v svetu poskušajo uh, zrušiti vlado, u, ubiti voditelja, ampak vendar je državi to uspelo. Ena prvih žrtev ciljne formule spremembe režimov in v 60-ih so ZDA začele s svojim programom proti Kubi z preprečevanjem dobav in denarja eh, Kubi, da se povzroči lakota, obup in da posledično pride do zamenjave vlade. Ampak žal se te stvari še vedno dogaja. Ferrerja so zaprli, čež da je desničarski agitator z dolgo zgodovino povezal z ZDA. Ampak v bistvu gre zgolj za napad na Kubo, gre za to, da se uveljavi še nadaljne gospodarske sankcije in da se prepreči normalizacijo odnosov z ZDA. Hvala. Hvala, kolega Wallace. Naslednja je kolegica Pereira. Eh, um Hvala lepa. Ta resolucija je pravi seznam napačnih eh, dejstev in eh, gre zgolj za poskus poseganja v notranje zadeve Kube, gre za kršitev mednarodnega prava, za kršitev listine OZN. Gre še za en korak, ki postavlja pod vprašaj napredek pri normalizaciji odnosov, ki je prevedel podpise sporazuma med EU in Kubo in eh, ratifikacije letega v EU in Zdaj se s to resolucijo odpira možnost za zamrznitev tega sporozuma. Ta resolucija sploh ne omenja zločinski blokadi Kube, ki je privedla do hudih težav. Veliko gospodarskega, socialnega in kulturnega napredka je država dosegla. Prav tako Kuba zasleduje politiko mednarodnega sodelovanja, sploh ko gre za zdravstvo, kljub vsem blokadam. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Dali, ena minuta. Um, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Močno nasprotujem vsebini in namenu eh, te absurdne resolucije. S tem bi naj spodkopali izolirano kubansko vlado in njene prebivalstve in to zaradi usluge ZDA. Vedno več sovražnosti nakazujemo do te države in njenega odpornega ljudstva. Kontekst je lažen, Daniel Ferrer je nasilen človek, ki čaka na sojenje zaradi nasilnega dejanja. V sodnem procesu so bile spoštovane vse njegove pravice in tisti, ki se zauzemate za posredovanje ZDA, tisti, ki podpirate neizvoljene lutke v Venezueli in v Boliviji, tem pravim, da Kuba eh, pomaga svojim sosedam na področju zdravstva. Vesela sem, da irska vlada, da ima irska vlada dobre odnose z eh, kubansko vlado in upam, da se bo to nadaljevalo kljub tej absurdni resoluciji. Hvala lepa, sedaj pa še za zaključek razprave, gospa Mogherini, izvolite. Ko se Daniel Ferrera, the leader... Ko se Daniel Ferrera je bil uh, aretiran 1. oktobra na svojem domu v Santiago de Cuba in vse od takrat je v zaporu. Um, dobiva lahko samo omejene obiske strani svojih družinskih članov, družina poroča o tem, da je njegovo zdravstveno stanje slabo. Ta primer smo izpostavili eh, in o njem spregovorili z kubanskimi oblastmi v Bruslju in pa v Havani. Uh, tudi m, mm, vodja delegacij tudi vodja naše delegacije je 6. novembra eh, o tem spregovoril z kubanskimi sogovorniki. Eh, njegova družina in pa trije otroci so gospoda Ferrerja nedavno lahko obiskali. Eh, poudarjamo, da pričakujemo, da bo Kuba spoštovala dostojanstvo in pravice vseh svojih državljanov, vključno s pravico do pravičnega sojanja. V zadnjih letih eh, se nismo nikoli vzdržali izpostavljanja primerov, kot je primer gospoda Ferrerja. Pri tem smo zelo proaktivni in um, usklajeni. Um, naš angažma na področju človekovih pravic je odprt in iskren. O tem govorimo na vsaki ravni. Tudi sama se o tem pogovarjam z mojimi kubanskimi eh, sogovorniki da z Kubo sodelujemo ne zato, ker bi se nujno strinjali glede vsega, uh, ampak ravno zato, ker se ne strinjamo glede vsega. Naj jasno povem, da sem vesela, da smo začeli novo poglavje v odnosih z Kubo tekom mojega mandata. In ta proces so podprle vse države članice. Nihče ni temu nasprotoval, ne glede na politično orientacijo vlad. Uh, Vesela sem, da smo vzpostavili okvir za dialog, tudi zato, ker so človekove pravice bistven del tega dialoga. Vesela sem, da sodelujemo za kubansko vlado. Na ta način bomo lahko okrepili naše sodelovanje, lahko pa bomo tudi odprto spregovorili o tistih točkah, kjer se ne strinjamo. Prvi formalni dialog je potekal ravno o temi človekovih pravic. Eh, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin so za nas bistvenega pomena. Samo z polnim spoštovanjem civilnih in državljanskih svoboščin lahko pride do vzdržnega gospodarskega razvoja. Samo za takšnim kritičnim angažmajem, kot smo ga pokazali v primeru Kube, eh, lahko tej državi pomagamo, na poti do modernizacije. In to je eden izmed ciljev našega dogovora. Spremljamo državo pri posodobitvi njenega političnega in pa gospodarskega modela. Želimo takšno Kubo, kjer bodo vsi uživali iste pravice in iste svoboščine. Hvala. Hvala lepa, gospa Mogherini. S tem smo zaključili s to točko na dnevnem redu. Preden začnemo z razpravo o Haiti, Haitiju, naj um, povem, da je predsednik ELS-a spregovoril, da bo gospod Motrejano od eh, sedaj naprej član odbora EMPL. Eh, nadomestil bo Kristjana Silvija Busoja. Eh, gospod Kristjan Silvijo Busoj pa bo v odboru ITRE nadomestil Adino Jano Valean. Sklepi bodo stopili v veljavo danes. Sedaj pa naslednja razprava gre za Haiti. Na vas enkrat spomnim na to, da lahko vaše zahteve za sodelovanje v prosti razpravi podate tako fizično, kako tudi v elektronski obliki. S tem začenjamo razpravo. Prvi dobi besedo gospod eh, Sekovski, ki je eden izmed avtorjev. Vážená paní vysoká komisař. Gospod gospa predsedujoča, spoštovana visoka predstavnica. Haiti je že dolgo politično nestabilna država. V tej državi obstaja visoka stopnja korupcije, ta država krši človekove pravice, tam umirajo novinari. Temeljne svoboščine in pravice so omejene. Evropska unija bi morala omogočiti dialog med vlado in opozicijo na Haitiju. Samo na ta način se bodo lahko spremenile razmere v tej državi. Evropska unija je po potresu pomagala obnoviti to lepo državo, ampak pomagati moramo tudi pri obnovi političnega vzdušja. Politično vzdušje je trenutno eno izmed najslabših na svetu obstaja velika vrzel med eh, bogatimi in revnimi. Še slabša pa je pravzaprav nestabilnost in nepredvidljivost. prihaja do nasilja in do politično motiviranega nasilja. In to se mora v tej državi spremeniti. Hvala lepa. Kot naslednji avtor dobi besedo gospod Urtasun. Hvala lepa. Haiti je država, na katero vse prepogosto pozabljamo. Eh, razmere na področju človekovih pravic so slabe, država je nestabilna. In to, kar se je zgodilo v zadnjih dneh, nas sili k temu, da obsodimo vasilje in represijo. Seveda dvomim v to, da bo aktualni predsednik eh, Mojski obdolžen korupcije, um, da je on ustrezna oseba, ki bi lahko poskrbela za normalizacijo države. Evropska unija bi za svojimi inštrumenti sodelovanja morala še naprej podpirati Haiti. Država ima hude institucionalne težave in zato je težko podpirati demokratične procese v tej državi. Eh, poskrbeti bi morali za nacionalni dialog, to je bistvenega pojene v tem trenutku eh, in v petih sekundah, ki mi ostajajo, sem, žel, bi želel nameniti nekaj besed visoke predstavnice. Hvala lepa, da ste nas podpirali, hvala lepa za vaše delo v zadnjih petih letih. Eh, mislim, da ste opravili izredno delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Črnecki dobi besedo za eno minuto ja również e, rozpocznę od podziękowań dla pani želel bi se zahvaliti visoki predstavnici za njeno delo v zadnjih petih letih. Dobro smo sodelovali med seboj. E, osebno sem z visoko predstavnico dobro sodeloval predvsem na področju vzhodnega sosedstva. Gospod in gospodje, Haiti je ena izmed najrevnejših držav na svetu. To je država, ki je žrtev številnih naravnih katastrof. Evropska unija in pa mednarodna skupnost skuša, hum, skuša s pomočjo humanitarne pomoči podpirati to državo. No, ampak eh, ne moremo imeti nadzor nad humanitarno pomočjo. Pogosto ta ne doseže tistih najbolj potrebnih. Eh, morali bi spremljati sredstva, ki jih pošiljamo na Haitijo. Eh, prihajam iz Polske, v 19. stoletju so naši vojaki bili prisotni na Haitiju in ravno zato želi Polska tej državi pomagati. Hvala lepa. Naslednji avtor je gospod zorrinho. gospa alta reprezentantka hvala lepa. najprej bi se želel eh, visoki predstavnici eh, zahvaliti za odličen mandat. politična situacija eh, na haitiju ni vzdržna. opozicija se upira vladi, ki ni pregledna in ki sprejema ukrepe, ki vodi do revščine in do izkoriščanja najbolj ranljivih delov družbe. Življenjski pogoji za vse se slabšajo. Um, morali bi ustrajati pri tem, da Haiti vzpostavi dialog med opozicijo in koalicijo. Eh, treba je poskrbeti za demokratične procese, treba je obsoditi eh, zatiranje svobode izražanja na Haitiju. Mednarodna skupnost mora okrepiti svoja humanitarna prizadevanja, zato da bi odpravili to krizo. Ampak pomoč ne bo imela učinka, če oblasti na Haitiju ne bodo vzpostavile pravne države in pa svobodo izražanja. Treba je spoštovati človekovih pravic in pa spoštovati legitimne zahteve prebivalstva. Hvala lepa. Naslednji avtor, gospod Urban Crespa. No. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Haiti je najbolj revna država latinskoameriška država. Ehm, ima kolosalni dolg, ehm, zaradi vladajočega razreda, ki polni žepe z denarjem in ne izvaja socialnih projektov. na milijone ljudi usiljuje kazinski kapitalizem. Na milijone ljudi protestira in zahteva odstop predsednika in konec neoliberalnih politik. Številni so bili ubiti, napada jih policija. Uh, tam obstajajo tudi obražene skupine, ki izvajajo spolne nasilje nad eh, prebivalstvom. Mednarodna skupnost bi morala obsoditi nasilje nad eh, haitijskim ljudstvom, ampak tukaj molčimo. Uh,

Imamo nasilne proteste zaradi slabega gospodarstva, imamo poboje, vsaj 20 je bilo ubitih strani varnostnih sil, veliko večjih je ranjenih. Nasilje je privedlo do tega, da otroci ne hodijo v šole, ljudje trpijo, ker nima dostopa do pitne vode, hrane, zdravil in goriva. V zdravstvenem sektorju je veliko pomankanja, premalo je elektrike, goriva, dobave vse to ne pride do tistih ljudi, ki potrebujejo oskrbo. Evropska unija mora tu odigrati svojo vlogo, zato da bomo lahko imeli dobro resolucijo glede sedajnih rešitev, zlasti, ko gre za pomisleke na področju korupcije. Haiti je partnerica v AKP sporazumih. Treba je poskrbeti za razvoj, če želimo biti resni pri reševanju podnebnih sprememb, korupcije in kaosa tam visoka predstavnica, katere vzvode uporabljate, glede na to, da je na stotine milijone evrov, ki jih namenjamo preko EDF za politične rešitve, za to, da bi oblažili trpljenje prebivalcev na Hitiju. In na koncu še enkrat želim veliko uspeho vam pri nadaljni karieri. Hvala za dosedanje delo. Hvala, nadaljujemo z razpravo. Gospod Rodriguez Ramos señora presidenta na haitiju imamo stalno humanitarno krizo. To je država, ki se sploh še ni opomogla od hude naravne katastrofe, ampak tam imamo sedaj že sanitarno in pa politično krizo. To je ena izmed najrevnejših držav na svetu. Dominira, tam dominira revščina, neenakost. Mm država ni varna in tam je veliko korupcije. 380 ljudi še vedno nima doma po potresu. Od septembra pa obstaja na Haitiju tudi zaskrbljujoče nasilje zaradi protestov proti vladi in pa zaradi pomankanja osnovnih uh, potrebščin. Eh, trije novinari so bili ubiti v tej državi, ker so poročali o protestih proti vladi. Eh, treba je najti politično rešitev za Haiti, tam morajo potekati svobodne in pravične volitve in treba je okrepiti humanitarno pomoč državi, kjer je 40 odstotkov prebivalstva odvisnega od pomoči v hrani. Hvala lepa in pa veliko uspeha za vas, gospa komisarka. Hvala. Naslednja je na vrsti kolegica Adinolfi v imenu nepovezanih poslancev. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi korupcija, nasilje, revščina, vse to je normalnost za haitijsko prebivalstvo. Država, v kateri se vsak dan teptajo človekove pravice pred našimi očmi. Ne moremo preprosto gledati in nič storiti. No, na Haitiju še vedno vlada suženstvo. Na tisoče otrok vsako uh, leto ugrabijo in uh, morajo delati kot sužni v domovih eh, bogatejših enakopravnost eh, ljudi ne obstaja, eh, niti ne pred zakonom. Cel kup ljudi je, ki še vedno nima strehe nad glavo. Po podatkih eh, komisarja za človekove pravice OZN so vsaj 42 oseb ubili, več kot 80 je bilo ranjenih v zadnjih mesecih Seznam je dolg, ampak mislim, da je dovolj to, kar smo povedali danes, da zastavimo preprosto vprašanje. Zakaj vse to sploh dovolimo? Hvala lepa, gospod predsedujoča. In... Eh, čestitke tudi visoki predstavnici gospe Mogherini in želim vse dobro v nadaljevanju. Hvala lepa. Naslednji je gospod Kastaldo, ki pa ga ni v dvorani. A, tu je. Prosim, pohitite, vas čakamo. You can use every mic you want, but yes. just stop, please. <laughs> Sorry. Do you want me to continue with... Nadaljujemo morda najprej s prosto razpravo? Dobro. Dobro, potem prehajamo na kolege, ki so se javili po postopku Catch the Eye. Pa Sergil ELS, prosim. Pospišil, se opravičujem, nisem prav prebrala. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Da, da, sem razumel, to sem jaz. Na kratko, rad bi podporil resolucijo o Haitiju. Govorili smo o zelo zapletenih političnih, družbenih razmerah v tej zelo revni državi. Nedavno pa smo videli vedno več napetosti, ljudje protestirajo na ulicah in ekonomske razmere so zelo slabe. Veliko ljudi je pod pragom revščine, obstaja tudi otroško suženstvo. To so pomembne zadeve. In nova komisija, novi visoki predstavnik bo moral skušati izvesti dialog s to državo, ki bi potem vodil vsaj do tega, da bi protestniki imeli potem možnost, da bi v miru protestirali, ne da bi jih preganjali. Potem pa moramo seveda govoriti tudi z vlado, kako izboljšati razmere najrevnejših ljudi. Ne smemo biti slepi. Haiti mora priznati človekove pravice. Eh, Hvala lepa. Zdaj pa še kolegica Čuhodaro, potem pa Kastardo. Prosim, kolegica, minuta. Kolega, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa, gospe Mogherini. Med njenim mandatom je morala pogasiti zelo veliko požarov. zelo veliko kršitev človekovih pravic je bilo. Upam, da bo nadaljevala po tej poti. Je pa sedaj skrajni čas, da Evropski parlament in mi, evropske poslanke in poslanci, najdemo pregleden način za to, da resnično pazimo na človekove pravice in da tiste, ki jih kršimo, kršijo, tudi preganjamo. Upajmo, da bomo našli rešitev skupaj. Čestitke še enkrat in hvala lepa za vse, kar ste postorili. Hvala lepa, sedaj pa še kolega Kastaldo. Minuta, prosim. Grazie. Hvala, predsedujoča. Hvala tudi za razumevanje. Protesti na Haitiju s katerimi se želi doseči uh, odstop predsednika vlade, traja že od julija in uh, to je posledica tega, da se je zgodilo, kar se je zgodilo, da je prišlo do odprave subvencij za gorivo in tako naprej. In posledice so bile seveda grozljive. In poleg tega, Eh, prihajajo še težave zaradi uh, embarga ZDA do Venezuele. Haiti je najbolj urejena država na zahodu in te subvencije so bile uh, pravzaprav neke vrste očkodnina za najbolj revne prebivalce. In uh, predsednik ne želi odstopiti in prav tako se ne želi odpovedati neoliberalnim politikam. Prav tako ima um, uh, podporo ZDA in EU. Mi moramo zagotoviti spremembo sistema, zato da bomo zagotovili pravično za naše prijatelje na Haitiju. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Polčak, e LS. Dekuji, pani predsedkinje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj začnem s fotografijo, ki smo jo videli po vsem svetu. Ko so policisti na Haitiju pred množico streljali v zrak. To ravno kaže kontrast popolne revščine na Haitiju in med svetom bogatih. Pomembno je obsoditi taka dejanja. Seveda, nasilni protesti so proti predsedniku in skorumpirani vladi. In tudi proti naraščajočim cenam goriva in hrane. In letos jeseni se je število demonstracij povečalo. Veliko novinarjev je ubitih tudi na Haitiju. In potrebno je novinarje tudi zaščititi. Dialog je potrebno vzpostaviti z opozicijo. To mora biti naš signal opozi- haitijski vladi. Prav tako je potrebno preiskati primere korupcije. Ljudje nimajo kaj jesti in piti, to mora biti naša glavna skrb in glavna skrb vlade. Visoki predstavnik, visoka predstavnica, vse najboljše pri nadaljem delu. Hvala za to, kar je postorila. Hvala lepa. Preden predam besedo visoki predstavnici, sedaj še kolegica iz SND. Word. Uh, Hvala lepa, predsedujoča. Dva meseca že trajajo protesti na Haitiju. Zaradi pomankanja goriva se je to začelo in to je kmalo postalo nasilno. To je sedaj kampanja proti predsedniku. Po številkah Združenih narodov je bilo vsaj 42 ljudi ubitih in desetina je ranjenih med temi protivladnimi protesti. Nasilje še slabša varnostne razmere v že tako krki državi. Veliko je neenakosti, korupcije in revščine. Več kot tretjina prebivalcev Haitija potrebuje pomoč, da lahko sploh preživijo. Skoraj 3,7 milijona ljudi je lačnih. Organizacije, ki nudijo pomoč v hrani, pa imajo težave pri logistični dobavi hrane. EU mora nujno zagotoviti humanitarno pomoč še en element nasilja. Smo lahko videli nasilje proti ženskam v državnih zaporah, kjer so ženske v istih celicah kot moški in jih celo posiljujejo. Tukaj v Evropskem parlamentu smo sedaj imeli veliko ukrepov proti neenakosti med spoloma. Pomagamo tudi ženskam v eni najrevnejših držav na svetu. Hvala lepa, kolegica. In za zaključek razprave ima besedo visoka predstavnica. Prosim, gospa Mogherini, beseda je vaša. Mikrofon, prosim. Najrevnejša država v Južni Ameriki je sedaj v veliki politični, družbeni, socialni krizi. Veliko protestnikov protestira proti načinu, kako se vlada v tej državi, v tem trenutku še prav posebno proti korupciji in zlorabam, ki vključujejo tudi visoke uradnike v institucijah. Mladi aktivisti so v prvih vrstah protesta. Pridružili so se tudi kmeti in lastniki trgovin. Po letih gospodarske krize ima sedaj država tudi ustavno krizo, ko ni parlamenta in ni vlade. Protesti so se začeli, nekateri ste to omenili, zaradi pomankanja goriva po leti in so paralizirali državo. Bolnišnice, šole, podjetja institucije, državne institucije so zaprte, promet je postal zelo zapleten, tudi prevoz humanitarne pomoči je otežen in država je blokirana. Humanitarna kriza se slabša in nasilje tolp se povečuje. Ves čas spremljamo zelo pozorno trenutno krizo in se usklajujemo z institucijami iz države, prav tako pa pozivamo državo, da temeljito preiščejo zločine. Oblasti morajo zagotoviti možnost do mirnih demonstracij in potrebno se je izogibati nasilju pod vsakimi okoliščinami. To stališče izražam imeno 28 terice. Ta mesec smo pozvali tudi vse aktere, da začnejo z nacionalnim dialogom, da bi dosegli konsens glede te politične, družbene, humanitarne krize. Naj spomnim tudi, da se je usklajujo tudi z drugimi donatorji za nujno pomoč državi. Kaj ti humanitarne razmere so dramatične. Ampak trenutne razmere so neozdržne. Ne gre samo za humanitarno pomoč. Politični proces mora ustaviti pogoje za to, da bo mednarodna skupnost lahko podprla trajnostni razvoj države. Eh, eh, Gospa predsedujoča, ob koncu bi spregovorila o svoji materinščini, kar sicer počnem redko, zato da se zahvalim za odlično sodelovanje v teh petih letih. Na začetku eh, tega mandata smo začeli sodelovati z novimi kolegi, nekateri so bili že prej štiri leta in pol v teh klopeh in naj povem, da ji se mi zdi vedno zelo pomembna vloga diplom, diplom, diplomacije Evropskega parlamenta. To je pomembno ne le za evropsko demokracijo, temveč tudi za naše delo, za mir, za sodelovanje, za mir v svetu, v današnjem svetu in iskreno bi se zahvalila poslankam in poslancem. Eh, hvala predsedniku, podpredsednikom, vsem političnim skupinam, eh, zlasti obema odboroma, s katerima sem še največ sodelovala, torej z odborom za zunanje zadeve in za razvoj. Ta dva odbora sta bila ključnega pomena za moje delo v teh letih. Hvala lepa. Eh, Gospa visoka predstavnica Mogherini, v imenu celotnega parlamenta lahko rečem, da se v imenu Evropskega parlamenta zahvaljujem za vaše sodelovanje z Evropskim parlamentom pa tudi z ustreznimi odbori. Seveda pa se zahvaljujem tudi za vaš osebni angažma za EU, za sodelovanje, multilateralnost. Hvala, hvala lepa za upravljeno delo in tudi za strast, ki ste jo pokazali. Hvala lepa. Za zaključek razprave smo prejeli šest predlogov resolucije. Teh šest predlogov lahko najdete na spletni strani parlamenta. Razprava je tako zaključena. Prekinjamo zasedanje do glasovanja ob 11.30. Hvala lepa.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 Spoštovane poslanke in poslanci, posedite se, da bomo lahko začeli z glasovanjem. Dolgo glasovanje bo tako, da prosim, usedite se. it will be okay good oh, yes dear members i would like to welcome drage poslanke in poslanci prezda, pre, pozdravljam vas na današnjem plenarnem zasedanju predstavnike pol milijarde prebivalcev Evrope. Najprej sporočilo. Po 53. členu uredbe Evropske unije 2018 skozi 1725 Evropskega parlamenta in sveta 23. oktober 2018 je konferenca predsednikov na sestanku 28. novembra po razpravah v odboru Libe potrdila skupno imenovanje parlamenta in sveta gospoda Vojčeha Rafava Vjevjurovskega kot evropskega nadzornika podatkov. Predsednik bo sklep o imenovanju podpisal skupaj s predsedujočim svetu. Tako, sedaj pa nadaljujemo. Gospod Weber, postopkovno vprašanje. Eh, Predsedujoča, poslanke in poslanci. Evropska unija ne more biti tiho, glede tega, kar se dogaja teh dneh na Malti, kar se tiče preiskav umora novinarke Karane Galicije, še prav posebno pa ne Evropski parlament, saj imamo tudi dvorano, ki je poimenovana po njej. Minister in vodja kabineta premijeja sta odstopila po vseh dogodkih. Vsi ti ljudje so predmet preiskave. In bili so predmet preiskave že prej, preden je bila ubita. Premijer Muskat jih je ščitil vse čas, jih branil, vedno znova, napadal pa je tiste, ki so jih želeli razkriti. Razmere na Malti imajo posledice za celoten evropski projekt. Mislim, da mora Evropski parlament zdaj bolj kot kadarkoli malteškim oblastem jasno povedati, da je uboj novinarjev, če gre za politične povzaje, nekaj, kar je potrebno jasno preiskati. Vedno Evropski parlament jasno pove, da je potrebno spoštovati pravno državo in svobodo tiska. In to smo počeli in usmerili veliko držav po EU. Danes moramo to usmeriti proti Malti. Skupaj enotno moramo to storiti. Irače, prosim, beseda je vaša. Hvala. Hvala, predsedujoča. Skupina socialistov in demokratov je vedno zagovarjal in bo zagovarjal pravno državo. Ne glede na to, za koga gre in s kom uh, smo. Torej, nekaj naj povem jasno. Pravna država deluje, kadar se osumljene pridrži in se začnejo pravosodni postopki. In to se je zgodilo prejšnji teden na Malti. Zadržali so enega osumljenca in začel se preiskovalni postopek parlament mora upoštevati pravosodne postopke in, in se vanje van ne umešavati. Naša skupina bo vedno zagovarjala resnico in pravico. In drugi morajo vedeti in razumeti, da ne moremo izbirati, kdaj bomo, eh, zago bomo to zagovarjali in kdaj ne. Ne bom tiho morda nekatere mm, to moti, da zadeve tu želim jasno povedati. Resnica in pravica se ne izbirata. Vedno moramo zagovarjati resnico in pravico in smo odgovorni za svoje besede. In nekaj je jasnega in upam, da v prihodnih petih letih boste vedno zagovarjali pravno državo, kjerkoli, v katerikoli državi in ne glede na to, kdo je na oblasti. Tako, sedaj pa preidimo na glasovanje. Pripravite glasovalne kartice. Postopkovno vprašanje? Uh, predsedujoča naj jasno povem da je ključno glede razmer na malti da parlament pošlje nujno misijo da bi dejansko ugotovili kaj se tam dogaja hvala lepa predsedniku webru hvala lepa to ni postopkovno vprašanje pravi predsedujoča mislim da moramo končno poskrbeti za svobodo novinarjev Parlament se nikoli ni umešaval v politične razmere na Malti, iskali smo resnico in pravico. In to je tisto, kar iščemo še naprej. Hvala lepa, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Prosim za mir preidimo na glasovanje. Še postopkovno vprašanje? To bo tudi zadnja postopkovna točka. Zelo dolg seznam glasovanja imamo. Prosim, spoštujte to. Na kratko, prosim. Zelo kratka bom. Govorim kot predsednica nadzorne skupine za pravno državo. Danes dopoledne smo se sestali. Načrtujemo obisk na Malto, bomo pa zelo jasni. Političnega omešavanja ne bo. Ne bomo se omešavali v policijske preiskave in postopke, bomo pa zagotovili, da bo Evropski parlament ohranil pritisk, da bo vse sprejeno pravično in da bomo izvedeli resnico in se bomo odločili, kdaj in kako bomo odpotovali na Malto. Hvala lepa. First, sedaj pa prehajamo na glasovanje. Prva točka stanje soboščen v Alžiriji, skupni predlog štirih političnih skupin, predlog smemba ena, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3, tudi poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo za resolucijo. Dvignite roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka. Kuba, primer Joseja Daniela Ferrera. Prvi odstavek, prvotno besedilo. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Resolucija kot celota. Dignite. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Naslednja točka Haiti, pet političnih skupin, skupni predlog, glasovanje o resoluciji kot celota, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Naslednja točka, poročilo Lange, sporozum EU-ZDA, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka je resolucija k prejšnjemu poročilu. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržanje, zavrnjeno. Predlog spremembe dve za, proti, vzdržanje vzdržani zavrnjeno predlog svojembe 3 poimensko glasovanje glasujemo poimensko glasujemo konec glasovanja zavrnjeno predlog svojembe 4 poimensko glasovanje glasujemo konec glasovanja Zavrnjeno. Sedaj pa resolucija kot celota. Dignite roke, kdo je za. A se upravičujem po imensko glasovanje, pravi predsedojoča moja napaka. Glasujemo. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Naslednja točka razmere v Boliviji. Skupne resolucije štiri skupin, predlog smembe ena, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dve poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlasnem je tri poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe devet z roko, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Štiri, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pet. Z dvigom rok za, proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Šest. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedem D. Za. Proti. Vzdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa od celotne resolucije poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Izredne podnebne in okoljske razmere. Predlog smo bili deset. Postopkovno vprašanje izvolite. Mikrofon, prosim. Mikrofon, prosim. Hvala, gospa predsedujoča. Pravilo 132. dve našega poslovnika je nekaj, na kar moram opozoriti, kajti v ponedeljek smo imeli razpravo o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah in naslov razprave je imel besedico emergency sedaj pa ne, nekateri želijo spremeniti uh, besedico urgency. Zato menimo, da so ti predlogi sprememb nedopustni ravno zaradi zamenjaje besedice emergency z urgency. Torej, naslov razprave je lahko drugačen od naslova resolucije, zato gremo lahko naprej. Predlog sprememe 10 z dvigom rok za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo. Predlog se nam je deset. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog se nam je sedem v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 11. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Devet. Glasujemo. A, ne, zdvigam rok. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Gremo naprej na izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del pojmensko. Bomo preverili. Preverjamo Predlog spremembe številka 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvedno besedilo prvi v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Z dvigom rok za, proti, zdržani, sprejeto. 16 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Drugi del. Drugi del odpade. Potem pa naprej. 15. Prejelo sem ime 15. Poimensko. Glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 15. Sedaj deluje dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na izvirno besedilo v štirih delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tretji del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Četrti del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej do spremembe 17 v dveh delih prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe ena. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dve glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Tri, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 18, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Ples spremembe šest, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog smo imeli 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Izvirno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej smo imeli štiri. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o celotni rezoluciji. Poimensko glasujemo. Poimensko. Konec glasovanja. Resolucija je sprejeta. Hvala lepa. Moramo nadaljevati z naslednjo točko. Predlog resolucije odbora za okolje in gospa Višnjevska želi besedo. Oziroma najprej gospa Dal, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča in skladno našim poslovnikom bi rada dala predlog spremembe, ki smo ga mi podali skupaj z nekaterimi političnimi skupinami, vendar z občutkom odgovornosti do te hiše se bomo vzdržali glede tega predloga spremembe. To je predlog 11, govori o podnebnih izrednih razmerah, kajti po včerajšnjem sestanku smo ugotovili, da nekatere skupine bodo postavili pod vprašanje celotno resolucijo o, o kopu in mi smo odgovorni in ne želimo groziti te resolucije o COP25. Želimo, da je Evropska, Evropski parlament združen, da imamo jasno sporočilo glede COP25. Gospa Višnjevska, tudi vi ste želeli besedo? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Omaknila bi svojo podporo in podporo skupine EKR za to resolucijo o COP25. Mi smo proti zato, ker je bil vključen 25-odstotni cilj v to resolucijo in večina v tem parlamentu želi dati zeleno luč za jedrsko energijo. To pa bo zelo škodljivo za evropsko gospodarstvo in to, s tem se niso strinjali države članice. Glasujemo. Torej, gre za, konferen, za resolucijo oko 25, brez premembe 11. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Brez premembe 51, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, zdržani, sprijeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 52, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Odstavek 9, izvedno besedilo v treh delih. Prvi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Z dvigom rok. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Tretji del. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Odstavek 14. Izverno besedilo v dveh delih. Prvi del. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Z dvigom rok. Za. Za proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 20, izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Prejel spremembe 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Predlog spremembe 43. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na izverno besedilo v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 44, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 45, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Gremo na predlog spremembe 53 v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 1 poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Pela sem imel 19, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj gremo na izvirno besedilo v dveh delih. Prvi del, poimensko. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na predlog spremembe. 54 za. Zdvigam rok, kdo je za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe dve, za, oziroma poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Izverno besedilo. Poimensko glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Predaj spremembe 21. Kdo je za? Dvignite roke. Proti? Zdržani? Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo na odstavek 26 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Zdvigam rok za, proti, vzdržani. Sprejeto. Odstavek 27, izvirno besedilo, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 28 v dveh delih. Prvi del z dvigom rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 55, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Gremo na izvedno besedilo. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili, bomo preverili. Izvedno besedilo bomo preverili. Konec glasovanja sprejeto. Izvirno besedilo, poimensko za odstavek 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 56. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 57, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 58, poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 59, zdvigam rok, kdo je za proti, vzdržani? Bomo preverili. The vote is closed. Konec glasovanja. It's rejected. Zavrnjeno. Prejel sem nebe 46. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjeno. 22. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 60 z dvigom rok. Kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Predlog spremembe 60 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sprememb je številka 61. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena. Predlog sprememb je številka 37. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? V redu, preverjamo predlog številka 37. Is... Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o prvotnem besedilu v dveh delih, poimensko. Prvi del, izvolite. Vote is... Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Dvigom rok. Kdo za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Predlog slovenje številka 62. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Voti. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo je številka 3 v dveh delih. Prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjena, brezmej številka 10 in brezmej številka 63 sta brezpredmetna, sedaj pa brezmej številka 4. Glasujemo poimensko, izvolite. Odstavek 52, četrti predlog, se mi je poimensko, konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sem je številka 64, dvigom rob, kdo je za, proti, zdržani, zavrneno. Želite preveriti? V redu. Potem pa preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Še vedno zavrneno. Predlog so številka 65, kdo je za, s dvigom rok, proti, stržani, preverili bomo, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten, sedaj pa prezme šelka 23, to je za stikom rok. Proti, držani, zavrneno. Prezme številka 47, glasujemo poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj glasujemo o odstavku številka 54, prvotna besedila, z dvigom rok, kdo je za, proti, držani, sprijeta. Predlog spremenja številka 38, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprijeta. Sedaj pa odstavek 58, prvotno besedilo v dveh delih. Prvi del z dvigom rok, kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto? Preverjamo. 58. odstavek, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Stvigan rop. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe številka 48. Glasujemo poimensko. Želite preveriti tudi drugi del? V redu. Torej, 58. odstavek v skladu poslovnika lahko to seveda zahtevate. Drugi del. Izvolite, glasujemo. 58. odstavek, drugi del, to preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 48, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 66 s dvigom rok. Kdo za? Proti? Zdržani? To pa bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa gremo na prvotno besedilo v treh delih. Prvi del poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del z dvigom rok do za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji del, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. odstavek 64, 64 eh, prvotno besedilo za, proti, vzdržani, sprejeto. Prej smo je 24 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverimo predlog smo je številka 24. The vote is closed. Konec glasovanja. And it's adopted. Sprejeto. Predlog sem številka petindvajset v dveh delih. Prvi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del poimensko, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sprememb številka sedeminšestdeset, glasujemo poimensko. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli številka 12 in 26 v dveh delih. Prvi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog znovi številka 49 z igom rok, bza, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prvotno besedilo, kdo je za, dvigom rok, proti, zdržani, sprejeto. Predlog sem bil številka 13 in 27, glasujemo poimensko, izvolite. konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj gremo na prvotno besedilo, stikom rok, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlasna je številka 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlasna je številka 14 in 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prijetno je številka 15 in 29, to je za. Še enkrat, predloga spremljen. 15 in 29, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Predloga spremljen. 16 in 30, to je za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Predlog smo je številka 31, da glasujemo poimensko, izvolite. Predlog. konec glasovanja. Zavrnjeno, prerazme številka 6, to je za, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto, prerazme številka 9, glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprijeto. Peljala smo jo številka 32, ga sem jo poimensko. Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj pa prvotno besedilo postane brezpredmetno. Gremo naprej, razmej številka 34, 69 odstavek. Z dvigom rok. Kdo za? Proti? Držani. Držani zavrnjeno. Prvotno besedilo v dveh delih, prvi del kdo je za, proti, držani, sprejeto, drugi del kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Preverjamo drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa priloga 18 in 35 v dveh delih. Prvi del kdo za? Želite preveriti? Postopkovno vprašanje, gospod Tarabela. Ne, smem, ne želim zavlačevati z današnjim zasedanjem, vendar pa bi rad opozoril na to, da imamo ogromno obiskovalcev. Med razpravami je to seveda v redu, sedaj med glasovanjem pa vidijo, kaj se dogaja v dvorani samo tisti, ki so obrnjeni proti vam. Zato predlagam, da ekrane namestimo tudi na drugi strani dvorane, zato da bodo obiskovalci lahko sledili glasovanju. Najlepša hvala. To bomo še premislili. Torej, predlog je sprejem 18 in 35. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del. Želite preveriti prvi del? Preverjamo. Izvolite. Konec glasovanja. sprejeta. Drugi del. Kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predstavljena je številka 68. Želite preveriti, v redu preverjamo tudi drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predzme številka 68 v dveh delih. Prvi del poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Drugi del. Z dvigom rok do za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. Predlog smo številka 69 do za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Prevzem je številka 36, to je za. Proti. Zdržani. To bomo preverili. Prevzem je številka 36, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 50 prevzem je brezpredmeten, sedaj gremo na prevzem je številka 70, to je za. Zdržani proti, vzdržani. Preverili bomo. Zid je tesen. Konec glasovanja. Sprejeto. Mhm, ti ni bil tako tesen. V redu, sedaj gremo na predlog spremembe 7D. Doj za. To smo že, 70 smo že, torej 7D. Ni jasno zapisano, če je nič ali D. Torej 7D, prele sem imbe številka 7D. Glasujemo poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Zavrneno. Sedaj pa 8D. Z dvigom rok, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 77. odstavek, prvotno besedo je v dveh delih, prvi del, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? V redu. Drugi del... 77. odstavka, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 78 prvotnega vzira v dveh delih. Prvi del kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del glasujemo poimensko. Izvolite. Konec glasovanja sprejeta. Odstavek 80 prvotno besedilo v dveh delih prvi del z dvigom rok do za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 82 v dveh delih prvi del z dvigom rok do za, proti vzdržani. Sprejeto. Drugi del poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek 83 prvotnega besedila kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 90 kdo za? Proti. Vzdržani. Sprejeto sprejeto. Odstavek 91, prvotno besedo dve deli, prvi del kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Drugi del kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa prejasnim bi 71 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa prezime 72, poimensko izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Odstavek 115, prvotno besedilo, kdo je za? Proti. Držani. Sprijeto. Odstavek 116 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Drugi del, poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Sedaj pa odstavek 118 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Prijed sem je številka 39, kdo je za? Proti. Zdržani. To bomo preverili. Preverjamo predlog na številka 39. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog sme številka 40 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog sme številka 41 do za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj pa vodna ledva I do za, proti. uvodna navedba i, do za, proti, stržani, sprijeta, uvodna izvedba, uh, navedba k, poemensko, glasujemo. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Uvodna navedba. L. Prednjo je številka 42, prvi deli, dveh delih, prvi del dosa, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del, preverite, želite v redu. Prednjo je številka 42, prvi del, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sedaj glasujemo o celotni resoluciji, glasujemo poimensko, zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. And now we go to the next. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu glasovanje o Istanbulski konvenciji. Glasujemo o resoluciji skupine EKR po imensko. Glasujemo. Istanbulska konvencija. Predlog resolucije skupine EKR. Glasujemo. Konec glasovanja. Sabarneno. Sedaj pa glasujemo o predlogu z številka ena, poimensko. Izvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiri, poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Odstavek sedem prvotno besedilo besemo poimensko. Zvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Preveznjo številka tri glasujemo poimensko. Zvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno, prednje številka dve, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa vodna navedba L, prvotno besedilo, glasujemo poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Sedaj pa glasujemo o celotni resoluciji po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeta. Tako, naslednja točka. nedavni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, skupni predlog petih skupin, poimensko glasovanje, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednja točka na našem dnevnem redu pa je spor Airbus štiri politične skupine, skupni predlog resolucije, predlog so imeli šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe dve, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesti odstavek prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, prvotno besedilo, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedmi odstavek, predlog smo imeli štiri, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli pet, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Enajst odstavek poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno ena za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Devet za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Deset. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa resolucija kot celota. Dvig rok za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na naslednjo točko. Tukaj gre za krizo pitožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije. Predlog sem dve, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smembe 1, dvig rok za, proti, vzdržani, sprejeto. In resolucija kot celota, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa še zadnja točka za glasovanje predlogi resolucij, potekajoča pogajanja o novem partnerskem sporozumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav. 17. odstavek, prvotno besedilo, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli ena za, proti, vzdržani, preverjamo. Predlog spremembe ena. konec glasovanja. Sprejeto. Dve, dva dela. Prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Drugi del za, preverjamo. Prvi del preverjamo, glasujemo. Predlog smo imeli dve, prvi del glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. drugi del je brezpredmeten, tako da predlog spremembe 5 za. Ne. Predlog spremembe 5. Da, imela sem prav. Drugi del je bil brezpredmeten, ker je bil prvi del zavrnjen, sedaj pa predlog spremembe 5. Predlog spremembe 5. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa prvotno besedilo poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uvodna izjava E. Dvig rok. Predlog smo imeli tri. Za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog smembe 4 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. In resolucija kot celota za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo podporo pri glasovanju. We have 10 minutes. Čez dve minuti bomo nadaljevali z obrazložitvijo glasov. Prosim, hitro zapustite dvorano. Hvala.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 before you start calling the names that you say Tako, nadaljujemo. Ni veliko časa, veliko pa je obrazložitev glasov. Prosim, da zapustite dvorano tisti, ki ne boste sodelovali. lahko, prosim, razprave vodite zunaj. Talk to each other outside, thank you. Prosim, če se lahko pogovarjate zunaj in tudi fotografirate zunaj. Dobro, začenjamo. Še z včerajšnjo obrazložitvijo glasov, potem pa bomo nadaljevali z današnjimi obrazložitvami. Naj vas obvestim, da smo dobili veliko ustnih obrazložitev, tako da moramo biti zelo hitri, kajti ob dveh moramo zapustiti dvorano. Prosim, držite se minute. Tisto, kar bo ostalo, pa lahko potem podate pisno. Začnimo. Najprej izvolitev komisije. Najprej gospod Huk, Renew. Beseda je vaša, prosim voted for this new commission. Hvala lepa. Podprl sem to novo komisijo. Sedaj je komisija izvoljena, mora postati odgovorna parlamentu, to je ključno. Glasovali smo o predlogih za komisarje iz vseh držav članic, da smo komisijo izvolili in komisija mora zavihati rokave. Ljudje čakajo na pomoč, ljudje se soočajo z nevarnostjo podnebnih sprememb, z negotovostjo spreminjajočih se ekonomij ljudje nimajo dovolj nadzora nad svojim življenjem, tako se jim zdi. Komisija pa mora poskrbeti, da se bodo vsi veselili naslednjih petih let, da jih ne bo strah, da bodo no, nadani z upanjem. Če bo Združeno kraljestvo odšlo iz EU, če bo naredilo to napako, bodo odločitev tu še vedno oblikovale prihodnost Združenega kraljestva. Glasoval sem za komisijo, kajti pričakujem, da Brexita ne bo in to bo komisija vseh državljanov EU. Gospod Zahradil, IKR. E Pani predsedajci, bohužel. Hvala lepa, predsedajoča. Žal je Evropska unija podnebno histerična in to ni racionalni način razmišljanja. In ta histerija ima vpliv tudi na delovni program nove komisije. Ne strinjam se s cili komisije, kar se tiče boja proti podnebnim spremembam. Ti cili so nerealistični, neizvedljivi in nevarni za ekonomije naših držav. To bo vplivalo na energetsko mešanico, na zaposlovanje in vplivalo bo tudi na to, koliko denarja bo gospodinstvom ostalo. Zato nisem podporil komisije. From ECR. Eh, ja sem gospa Vrečonova, EKR. Podporila novo Evro... Hvala lepa. Včeraj nisem podprla Evropske komisije zaradi njenega delovnega programa. To je utopičen delovni program, ki bo znatno ogrozil konkurenčnost držav članic Evropske unije. Enostavno je vključiti različne cilje aktivistov, ni pa enostavno potem te cilje tudi izpolniti. Evropska ekonomija bo ogrožena. Potrošniki bodo še teže kupovali stvari. Tržne deleže bodo prevzeli Kitajci ali Američani ali pa podjetja, ki ne bodo nadzorovana. Ta zelena revolucija bo nekaj, za kar bomo plačevali mi, bodo plačevali državljani iz svojih žepov. Učinka na podnebne spremembe ne bo, ker je EU edina, ki je storila te korake. Palmer, čestitam novi komisiji za izvolitev. Ne bom pa se delal, da je postopek v zadnjih mesecih bil popoln. Ni bil. Ampak pomembno je, da imamo sedaj možnost da, da smo imeli možnost, da spremenimo mnenje. Julija smo glasovali o izvolitvi Ursula von der Leyen, potem pa smo imeli kar nekaj tednov, da smo pregledali podrobnosti delovnega programa komisije. Sprašali smo nominirance in včeraj smo imeli potem še samo potrditev naše prvotne odločitve Julija. To, da smo lahko spremenili naše mnenje. To je načelo, ki bi ga lahko razširili tudi na pomembnejše vprašanje, še kje druge. Hvala lepa, gospod Henen, EKR, prosim. Hvala lepa, predsedujoča. Vzdržal sem se zato, ker Britance to ne bo več zanimalo k malu. Če bi bilo, če bi ostali v EU, potem bi seveda lahko povedali še kaj o posameznih kandidatih in kandidatkah. Gotovo bi lahko kaj povedali tudi o procesu imenovanja, o koncentraciji izvršne in zakonodajne oblasti v rokah 28 oseb, ki niso bile izvoljene in javno mnenje na njih ne vpliva. No, tako pa če želim vam srečno, upam, da bomo dobro sodelovali kot dobri sosedi. Hvala lepa, gospod Lebreton madame la présidente hvala lepa predsedujoča glasoval sem proti imenovanju evropske komisije ursula von der leyen ker mislim da bo to izboj poslabšalo razmere francije na treh področjih najprej zavzemam se za imigracijo v evropo sam pa se zavzemam za odločen boj proti migracijskim tokovom nadalje želi okrepiti evropsko integracijo francozi pa so Rassemblement National, izvolili za najmanjšo stranko Francije in mi ne želimo te integracije. Prav tako pa želi uničiti naše kmetijstvo, ker želi še več proste trgovine. In Phil Hogan je eh, žalosten simbol tega. Zaradi teh razlogov sem odločno zavrnil komisijo von der Leyen in se bom, bom nasvetoval komisiji vs njen mandat. Gospa Fox, samostojni poslanci. Hvala lepa glasovala sem proti novi komisiji, ker ni odgovorna državljanom in državljankam, voljivcem in voljivkam po evropskih državah. Spodkopava nacionalno suverenost in to je želitev za voljivce. Veliko pa samo zamahne z roko, ko govorimo o nacionalni suverenosti. Smo pač ksenofobi in skrajne desnice kakšno obrekovanje in kako se delegitimizira voljivce. Prava evropska solidarnost, mislim, je, da se spoštuje voljivce v vseh evropskih državah. In pozivam so demokrate, ki so tukaj poslanke in poslanci, da se ne pretvarjajo, da je to prostor demokracije, ampak da spoštujejo želje voljivcev. In te odgovornosti tukaj ni. Hvala lepa. Hvala lepa, Polčak je les. Hvala lepa, predsedujoča. Glasoval sem za komisijo. To sem storil zaradi dobrih razlogov. Najprej, Evropski parlament je izpolnil svojo vlogo in nekaj slabih kandidatov je bilo odstranjenih, tisti, ki niso razrešili svojih finančnih konfliktov interesov ali so imeli pomekljivosti kje druge. Vse to je pomembno, tako je komisija verodostojna. Evropska komisija je verodostojna tudi zaradi drugih razlogov, zaradi odziva na trenutne izzive, ne zanika podnebnih sprememb in želi sprejeti ustrezne racionalne ukrepe. Digitalizacija, še ena pomembna tema, socialna pravičnost. Vse to so razlogi, zakaj sem glasoval za komisijo. Kaj pa bi bila druga možnost, kaos, zmešnjava, še polletna zamuda, tako bi potem izgubili celotno leto mandata. Tega si ne moremo privoščiti. Hvala lepa. Olekas, SND. Hvala lepa. Podprl sem komisijo, ker podpiram zeleni dogovor. Potrebujemo ga, da preživimo, potrebujemo socialno usmerjenost, da bomo živeli dostojanstveno. Prav tako podpiram digitalizacijo, inovacijo in kmetijstvo. Podpreti moramo tudi regije. Zagotoviti moramo enako plačilo za vse kmete po vseh državah, še prav posebej v baltskih državah. Evropska unija mora biti vodilna. Mora kazati vodstvo sosednjim državam, pa tudi afriškim državam. Samo z dobrim sodelovanjem bomo lahko dosegli ustrezne rezultate. Zato moramo izpolniti obljube našim voljivcem. Uh, Hvala lepa. Med obrazložitvijo glasovanj ne morete posredovati z modrim kartonom. because i made an application to speak but i'm not. želela sem spregovoriti pa me ni na zaslonu ne želim se vmešavati se opravičujem. and did you make an application for speak to. ste želeli govoriti na to temo da in. Eh, mislila sem, da je potrjeno, pa meni na seznamu. But... Dobro, vam bomo dali minuto. Sedaj gospod Patten, samostojni poslanci. Gospod Patten. I, I oh. Glasoval sem proti novi komisiji, kajti mislim, da imenovanje krpi moje mnenje, da je EU institucionalno rasistična. Deset odstotkov populacije prihaja iz etnične rasne manjšine, ampak nikoli nismo imeli temno poltega komisarja, niti na kakšnih visokih položajih. Temno polti niso nikoli spregovorili Evropskemu parlamentu. To ni Evropa združena v raznolikosti, to je apartheid. Ne ločujemo jih na avtobusih, ampak ločujemo jih s časom. Med dnevom je EU za belce, po noči pa črnci čistijo naša stranišča. Ursula von der Leyen lahko ustraja, da je to raznika komisija, lahko bi spremenila svoj način dela in najela več temnopoltih. Predsednica se je včeraj hvalila, da bo spremenila obraz komisije ampak mislim, da morajo ti obrazi biti beli, tako ona meni. Rasistična je in ne bom glasoval za tako komisijo. Gospa Bounty. For one minute. Minuta. Hvala lepa. Kot eh, britanska poslanka sem ponosna, da sem del soverene države, ki sodeluje z našimi partnerji v Evropi, da se lotimo podnebnih sprememb. Po vsej Evropi vlade in lokalne skupnosti govorijo o podnebni nuji. Evropski parlament pa je postal prvi svetovni parlament, da smo razglasili katastrofalne razmere glede podnebja na celotni celini. Moramo ukrepati, preden bo prepozno. Čas se izteka. Ključno je, da vsi zmanjšamo naš oglični odtis vseh vidikih našega življenja. Od hrane, do tehnologije, ki jo uporabljamo, od izkoriščanja oceanov do uvoza in trgovine izven EU. Sodelovali bomo, zato da bi zmanjšali naš odtis ne samo v Evropi, ampak tudi po celem planetu. Sprememba se začne tukaj. Prav, sedaj pa druga točka, to je proračun 2020, ustne obrazložitve. Gospod Zahradil, EKR, prosim, beseda je vaša. Děkuji, paní před... Hvala lepa, predsedujoča. Pred trenutkom sem kritiziral Evropsko komisijo za podnebno politiko, sedaj pa jo moram za razliko pohvaliti načrte, kar se tiče Evropskega proračuna za naslednji večletni finančni okvir. Kar se tiče transferja sredstev stran od neposrednih subvencij, kmetijske politike ali kohezijske politike k podpori znanstvenikom in raziskovalcem. Žal se tega še ne vidi. Tukaj, med nami. Še vedno nadaljujemo tako kot običajno. Mislim pa, da bi bila dobra zamisel, da bi poznali, da bi poslali sporočilo komisiji, da želimo kaj spremeniti. To je bilo sporočilo tudi predsednice komisije. Sam pa nisem mogel popiti tega poročila, ker ne ustreza poročilu, kot sem si mislil, da bi ga moral. Ja, eh, Gospa Večjonova. Črt prorok 2020. Hvala lepa. Izdatki se višajo, sredstva se porabljajo za področja, ki nimajo opravka s pooblastili EU. Ne izboljšujejo konkurenčnosti EU in tudi ne držav članic. Zato nisem podparila tega poročila. To je slaba poraba davkoplačevalskih sredstev. In tega ne moramo obraniti. Subvencije, ki se zdijo ključne za EU, so v bistvu škodljive. Govorim o tem, da dajemo subvencije veliko podjetjem, ki nimajo smisla. Gospoda Henena ni več, tako to gremo na naslednjo točko razmere v Boliviji. Gospod Pospišil, beseda je vaša. Hvala lepa. Z velikim veseljem sem podprl to resolucijo. V zadnjem mandatu smo razpravljali v Boliviji kar nekajkrat. Govorili smo o usmeritvi predsednika Moralesa in izrazili smo zaskrbljenost. Včasih smo imeli dvome o zakonitosti volitev ponovni izvolitvi predsednika Moralesa. Na koncu je diktator zapustil državo, zbežal iz države in sedaj parlament pripravlja nove svobodne volitve. To bi nas naj razveselilo, po drugi strani pa moramo storiti vse, kar je v naši moči, da nadziramo te volitve, tako da bodo legalne in poštene, da se bodo razmere izboljšale. Hvala lepa, naslednja točka so izredne podnebne in okoljske razmere. Tako da dobi besedo gospod Kelleher, Renew. Hvala lepa, podprl sem ta predlog resolucije. Mislim, da smo pomembno razpravo imeli v zadnjih tednih na to temo. Dejstvo je, da ne moramo več zanikati znanstvenih dognanj. Dokazi so, podnebno segrevanje obstaja zaradi emisije CO2 vidimo, kaj se dogaja, kako izkoriščamo planet. To so pravi razlogi, zakaj je prišlo do teh nujnih razmer. In včasih moramo sprejeti na svet mlajših generacij. Tisoče ljudi na Irskem vsak petek, mladi učenci, študenti, demonstrirajo in želijo dopovedati politikom, kaj morajo storiti. Čas je, da sprejmemo, da gre za nujne razmere. Ko bomo to sprejeli, se bomo odzvali z ustreznimi ukrepi razvili politike, ki bodo imele takojšen vpliv na reševanje planeta, podnebja in bioraznolikosti, pa tudi naših oceanov. Ne gre samo za to, ali gre za nujne razmere ali za nujne razmere. To je nujno, je kar je in ukrepati moramo sedaj s politikami, ki bodo ustrezne. Palmer the... Gospod Palmer, SD. Hvala lepa mislim, da resolucija, ki smo jo sprejeli danes, ne bi bila možna, če ne bi bilo kampanje in pritiska teh tisočev mladih v vseh delih našega planeta. Tudi v Lestru pred nekaj tedni so šli iz svojih razredov, pridružil sem se jim. Ne zato, da od nas zahtevajo, da sprememo resolucije ali sprememo besede, storili so to zato, ker si želijo odločilnih ukrepov. In to moramo sedaj storiti. To mora storiti nova komisija, to morajo storiti nacionalne vlade, to moramo zagoditi mi kot parlament, da se bo zgodilo. Če je kaj jasno iz tega sporočila mladih, Greta Thunberg, ki je govorila pred Evropskim parlamentom pred nekaj meseci, besede niso dovolj. Želijo si ukrepov in prav imajo, da zahtevajo da ostali ukrepajo. Hvala. Kolegica Fuchs iz vrstnevrščenih. Ko gre za okolje in nujne ukrepe, sem zelo zaskrbljena, ker je toliko uh, strahovanja glede znanstvenih dognanj. Mladi govorimo, da bodo umrli, da bo civilizacija propadla, da bo civilizacija izumrla. In v zadnjih dneh vidimo takšno razpravo, ki straši mlade in to mi ni všeč. Danes smo glasovali proti predlogu, kjer piše, da bi morali biti ponovno racionalni v tej razpravi. In to smo zavrnili, ampak s tem smo priznali to, da je ta razprava neracionalna. To je propaganda, ne pa znanost. Nobenih znanstvenih dokazov ni, ne strani IPCC, ne drugi, da bo človeštvo izumrlo. In zelo previdni moramo biti pri teh trditvah da antropološke spremembe povzročajo suše in poplave. In v zadnjih dneh eh, slišimo takšne argumente. IPCC pravzaprav pravi, da imamo socialno-gospodarske razloge, ki povzročajo takšne pojave in preveč pozabljamo na te pojave. In imamo tudi dekarbonizacijo, to bo privesla veliko vračevanje, veliko povečanje cen in običajni državljani bodo morali plačati te stroške ustrahovanja. Hvala. Hvala. Prosim, da se držite časa. Kolega Rowland je zapustil dvorano. Ja, ponovil bi to, kar so rekli kolegi. Tudi jaz sem zavrnil resolucijo COP24. Mogoče nisem profesor ekonomije, ampak razumem ekonomijo. Vidimo, da je ta znanost vprašljiva, ampak ko gre za nujne podnebne ukrepe, to ni znanstvena fantastika, ta apokalipsa kajti potrebujemo oglično neutralnost do leta 2050. Ampak to ni pametno, kajti vidim, da je tu veliko nepismenosti. Še nikoli nisem videl kaj takšnega. Toliko predlogov sprememb je bilo zavrnjenih, ker želimo imeti oceno učinka, da bi preučili stroške in praktične vidike takšne agresivne podnebne politike. Gotovo lahko rečem, da bo nična politika prinesla grozljive posledice. Tudi brexit ne bo primerljiv s tem. Imamo profesorja iz Univerze v Oxfordu, ki je rekel, moramo si biti na jasnem. To je velika industrijska politika, ki bo prinesla znatne stroške. Toliko industrijskih dejavnosti in je brez precedensa. Po vojnem času nismo nikoli videli kaj takšnega. To bo stalo čez trilijon funtov ali pa tri odstotke BDP-ja na leto. To je nora politika. Mi se omaži. Kolega omaži, besedo dobite vi. Gospa predsednica, hvala. Danes, 28. novembra 2019, je Evropski parlament eh, zglasil nujne podnebne in okoljske razmere. To je simboličen trenutek, to je zgodovinski trenutek in jaz sem ponosen na to, in z mojim glasom sem k temu prispeval. Evropa je že vse od industrijske revolucije znatno prispevala k podnebni katastrofi. Zato je to naša naloga, to je naša odgovornost pred svetovnim prebivalstvom, pred vsemi vrstami, pred mladimi, po vsem svetu, da delujemo sedaj. Ja, delovati moramo sedaj zato da bi lahko ohranili življenje na Zemlji, za človeško vrsto in za vse druge vrste, ki so sedaj ogrožene in izginjajo. Ne moramo več čakati, nujno moramo delovati. Kolegica Šojdrova e iz LS-a. Ja, hvala, predsednica, hvala za besedo. Jaz bi se rada navezala na naslednjo temo na dnevnem redu, ki imamo COP25. Ali lahko spregovorimo o tej temi? Naslednja točka je konferenca o ZN o podnebnih spremembah leta 2019. Ja, dobite besedo, prosim. Hvala lepa. Ja, naj obrazložim, zakaj sem se vzdržala Vzdržala sem se, ko smo glasovali o tej konferenci, ker Evropski parlament poziva k zelo ambicioznim ciljem. To drži in to je dožnost Evropske unije. Da podpremo države članice pri zmanjšanju CO2 emisij in pri drugih podnebnih plinih. Cili so zelo ambiciozni, to je res, to drži. Tu imamo celo 50 odstotkov, tudi teh 50 odstotkov smo vključili do leta 2030. To je zelo ambiciozen cilj. In da bi to povečali na 50 odstotkov, ne da bi vedeli, kakšni bodo učinki teh ciljev, to je nemogoče. Zato sem se vzdržala pri glasovanju in zelo sem vesela, ker smo izključili odstavke, kjer je govora o prepovedi jedrske energije kajti brez tega bi bilo nemogoče proizvajati energijo številnih držav. To sem se vzdržala. Hvala. Hvala, kolega Džambaki. Hvala, nisem podprl resolucije glede izrednih podnebnih in okoljskih razmir. Seveda imamo podnebne spremembe, ampak ukrepi vplivajo na soverenost držav članic. To pa Močno škoduje državnim interesom. Močno se strinjam s tem, da povečamo raven ambicij in evropske prispevke. Takšna hitra sprememba bi diskreditirala pravno varnost in to bi prineslo nepredvidljivost za industrijo. Upoštevati moramo tudi brexit, kar bo povečalo cilje drugih držav. Jaz sem iz Bolgarije in mi smo na zunanji meji Evropske unije. Takšni cili bodo za nas pomenili, da bo treba preseliti industrijo v tretje države, kjer pa nimajo takšnih ukrepov. Hvala, gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Ste se vi prijavili za to, da bi spregovorili pri konferenci o ZNA? o podnebnih spremembah. Ja, lahko, lahko spregovorite. Hvala, predsednica. Podpiram to resolucijo, pozdravljam ambiciozno agendo parlamenta o podnebnih spremembah v naslednjih petih letih, da bi dosegli ambiciozne cilje, ki smo se jih zadali v Parizu na kopu 25. Tam sem tudi zastopal delegacijo. Treba je spoštovati želje državljanov Evropske unije, treba je ustaviti uničanje planeta. Ampak potrebujemo mednarodne ukrepe potrebujemo več kolektivnih ambicij. Bistvenega pomena je, da so podnebne spremembe vključujoče, da nikogar ne pustimo zadaj. In zato moramo opraviti subvencije glede fosilnih goriv do 2020. Odmakniti se moramo od fosilnih subvencij. Prihodnje leto pa bi to seveda onemogočilo dostop do različne jatev za državljane. Ampak to potrebujemo. To bi tudi slabo vplivalo na opokojence, tiste, ki imajo malo prihodkov v gospodinstvih, ker si drugo ne morejo privoščiti, kot je rekla nova predsednica von der Leinovo. Ta tranzicija na obnovljive vire energije mora biti poštena in počasna, da bo dobra do vseh. Hvala. Naslednja točka na dnevnem redu, Istanbulska konvencija, kolega Džambalski. Kategorično glasovah proti. Hvala lepa, predsednica. Jaz sem glasoval proti. In kaj lahko rečem? Pri tem dokumentu ne gre za ščitenje pravic žensk na področju nasilja zaradi spola. V tem dokumentu imamo propagando glede spolov. To uničuje skupnosti in tradicionalne družine v državah vzhodne Evrope. Veliko je držav, ki so proti tej konvenciji, ne zato, ker so proti nasilju nad ženskami, ampak zato, ker uničuje tradicijo in tradicionalne družinske vrednote. Mi ne moremo določiti spola, to je nekaj, kar je določeno biološko. Mi ne moremo izbirati, glede tega, katerega spola smo. To ni nek tak socialni koncept, to je biološki koncept in zato ne bomo ratificirali tega dokumenta v Bolgariji. Hvala. Hvala. LS, kolegica Šojdrova. Hvala lepa, gospe in gospodje. Ne moram podpreti resolucije, ker pozivamo vse preostale države članice naj takoj ratificirajo Istanbulsko konvencijo. Bolgarija, Češka, Mačarska, Latvija, Litva, Slovaška in Združeno kraljestvo se omenjajo tu pozivajo jih takošnji ratifikaciji. Mislim, da gre tu za mistificiranje, gre za trud, da se ustvari nek vtis, da če bi sedaj sprejeli Istanbulsko konvencijo, bi to bila neka rešitev. Ampak rešitev je ta, da se borimo proti nasilju nad ženskami in na češke imamo tak primer. Mi smo sprejeli zakon proti nasilju nad ženskami, imamo ukrepe v kazenskem zakoniku, imamo izobraževalne ukrepe in drugo. S temi ukrepi se učinkovito borimo proti nasilju nad ženskami. Ni treba, da ratificiramo Istanbulsko konvencijo, zato da bi se borili proti nasilju. In ustrajala bi na tem, da je to pristojnosti držav članic. Evropski parlament ne sme pa biti držav članic temu, da storijo nekaj, kar ne želijo storiti. Kirton Darling, hvala predsednica. Jaz sem glasovala za, kajti nasilje nad ženskami in deklicami običajno ni prijavljeno. Lani smo imeli 40 tisoč žensk in deklic v moji regiji, ki so bile žrtve nasilja. 8 tisoč jih je bilo spolno prizadetih in vidimo, da je to del naše družbe. To so šokantne številke in Zdi se mi grozljivo, da Združeno kraljestvo še ni ratificiralo istambulske konvencije. Ne moremo se pretvarjati, da smo vodilno gospodarstvo, svetovna vele sila, če pa sistematično kršimo te pravice najbolj ranljivih državljanov. In če to ni še dovolj, mora biti naša družba varna za hčerke, sestre, žene. Ne smemo se bati, ko gremo po noči same domov ali pa se bati, kaj smo se oblekle, kaj smo spile ali da nas bodo utišali, ko bomo govorile. Po Evropi mora biti nasilje nad ženskami in deklicami kaznivo dejanje. Kolega Palmer, socialisti in demokrati. Hvala. Leta 2017 je bilo 1998 žensk pobitih, več kot 700 tisoč žensk je bilo posiljenih. 123 žensk je bilo podvrženih spolnemu nasilju v 22 evropskih državah. Te številke so šokantne, so sramotne, nas skrbijo in zato moramo poslati močno sporočilo glede sprejemanja takšne ostre zakonodaje, ko gre za nasilje nad ženskami. Po moji državi je leta 2017 bilo 250 umorov žensk. To je grozno da naša vlada Združeno kraljestvo še ni ratificirala Istanbulske konvencije. Ampak prav tako pa se mi zdi grozljivo, da imamo vrčevanje in rezanje sredstev tu, ko gre za centre, za žrtve posilstva in begunce, zaradi vrčevanja zapiramo te centre in ogrožamo ženske. Mr. Kelly. Kolega Kelly, preden vam bom dala besedo, Naj spomnim vse, da je rok za predložitev ustnih obrazložitev glasov do takrat, ko se začne zasedanje. Ko se začne zasedanje, se ne morete več prijaviti. Ampak dobro, tokrat bom naredila izjemo, gospod Kelly. Se opravičujem, ker sem se uh, zmotil. Povsem podpiram ratifikacijo Istanbulske konvencije. Mislim, da je to najobsežnejši sporazum za boj na, proti nasilju nad ženskami, ampak žal vidimo, da ko gre za nasilje, veliko ženski se soočajo s tem, ampak malo jih je tistih, ki poročajo o tem. To je nespremljivo. Storiti moramo vse za to, da bomo imeli znatne spremembe za ženske po vsej Evropi, to je jasno. Konvencija, ki jo je Jerska ratificirala v začetku leta, je pravno zavezujoč standard za to, da bi preprečili nasilje ki temelji na porazdelitvi spalo. Treba je doseči pravo ravnovesje med spali in tu je pomembno za vse države članice. Istanbulsko konvencijo je treba prenesti v zakonodajo in to je nujno. Hvala, ker ste mi ponovno dali besedo. Sedaj pa gremo na slednjo točko in davni ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom. Kolega Oleka, si svr socialistov, vi dobite besedo. Predsednica, kolegi, ukrepi Ruske federacije proti litovskim sodnikom, toživcem in preiskovalcem je poseganje brez precedensa. Pletajo se v pravosodstvo druge države in treba je spoštovati pravno državo ne samo v Litvi, ampak posod po Evropski uniji. Odzvati se moramo na te ruske provokacije. Z lansnimi očmi sem videl, kaj se je zgodilo 13. januarja, ko je Sovjetska zveza s tanki napadla mirne protestnike. Jaz sem bil zdravnik in sem pomagal nekaterim žrtvam tega napada. Evropski parlament je danes jasno rekel, da nihče, nihče ne mora posegati v neodvisnost sodstva v drugi državi. Hvala, ker ste glasovali za resolucijo. Zeleni, kolegica Ždanoka, jaz sem glasovala proti resoluciji. Neodvisno sodstvo ne more delovati, če imamo državno monopolijo nad židi. V Litvi recimo imamo odstopanje, ki ga vidimo, kajti le oborožene sile Sovjetske zveze naj bi bile odvisne za to, za to da so januarja pretepljete protestnike, ampak eh, zato mora nekdo kazensko odgovarjati. Novinari in politiki v Litvi so med razpravo jasno rekli, da je bilo 21 ljudi postreljenih januarja, ampak eh, toliko je bilo obsojenih za nakazen kljub temu, da je bilo kar nekaj prič in tudi balistična ocena je pokazala, da smo imeli skrite snajperje, ki so na strehah streljali na civiliste. Januarja 91. Zaradi tega so bili nekateri prijeti in obtoženi vohunjenja za Rusijo. Litva mora prenehati s preiskavami dogodkov iz 13. januarja leta 1991 v Vilni. Kolega pospišil LS. Děkuji pekne, paní predsedajci. Hvala lepa, predsednica. Jaz pa sem podprl to resolucijo. Bil sem minister za pravosodje na Češkem, takrat mislim, da se moramo zauzeti za neodvisno sodstvo v katerikoli državi članici. Ne strinjam se s predhodnimi govorci, mislim, da ne gre za napačno tolmačenje dogodkov leta 1991 v Litvi, gre za vladavino prava, da imamo neodvisne sodnike, toživce, preiskovalce. Prišli so pač do tega sklepa, da če imajo neko pravno mnenje, pride do diskriminacije v tretji državi, v Rusiji. In v tem je glavna težava. No, ne morem pretolmačiti tega, kar se je zgodilo takrat leta 91 v Litvi, ampak me pa zelo moti, da bi nekega sodnika preganjali zaradi pravosodnega mnenja. To je nespremljivo. Mi se moramo zauzeti za litovsko sodstvo, ker je to Evropska unija, to je Evropsko sodstvo in zato moramo o tem odločiti. Vsi se moramo zauzeti za pravno državo. Hvala. Sedaj pa naslednja točka, spor v zvezi z Airbusom. Kirton Darling iz skupine socialistov prva. Glasovala sem za, kajti spor v zvezi z Airbusom sedaj vpliva na druga področja. Ne glede na to, kdo ima prav. Imamo sedaj tudi razsodbo STU in to moramo poštevati. Štiri države članice se to omenijo, vse so se močno odzvale, razen Združenega kraljestva. Francoska, nemška in španska vlada. Vlade so rekle, da se bodo odzvale s svojimi tarifami, to so sporočile Evropske komisije pri nas pa smo izrazili obžalovanje. In proizvajalcem škotskega viskija, ki se sedaj soočajo s 15-odstotnimi tarifami, ne bodo pomagali. Nekateri so hipnotizirani zaradi ZDA-ja, še vedno pričakujejo zlato dobo trgovinskih odnosov onkraj Atlantika, tudi po Brexitu. Ampak vsi dokazi jasno kažejo, da Trump skrbile za Ameriko. In to ogroža eh,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 naša industrija hrane je zelo pomembna, ampak zdaj zaradi spora, ki ga imamo med Airbusom in eh, Boeingom, ni najbolj moralno, da trpi škodo popolnoma drug sektor. Ne, naši potrošniki, ne kmetje, ne morejo biti zdaj talci tega spora. Evropska unija mora zato to takoj začeti s pogovori z ZDA, da se poišče rešitev za ta problem. Hvala lepa, gospa Šojdrova. Hvala za besedo. Rada bi predvsem razložila, zakaj sem glasovala za to resolucijo. Namreč STO ugotavlja določene pomankljivosti, kar zadeva subvencioniranje Airbusa in zato nimamo nobene druge možnosti kot uh, to, da se uklonimo tem ugotovitvam. Ampak ne morejo cene plačati evropski eh, kmetje. ZDA so ena naših eh, glavnih destinacij in eh, zato nam je v interesu, da se z njimi dogovorimo. To je tudi razlog, zakaj smo dosegli dogovor. Ne moremo čakati na neko odločitev v primeru Boeing in se iti trgovinsko vojno z ZDA podpreti moramo tiste dele kmetijskega eh, sektorja, ki so utrpele, utrpeli škodo zaradi sankcij. Tu mora biti Evropska unija kar se da enotna. Hvala lepa, prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer kriza pritožbenega organa STO, gospa Curtin Darling, SD, izvolite. Hvala lepa, glasovala sem za, saj je za številne zagovornike Brexita STO dežela, kjer se cedita eh, med in mleko. In eh, Donald Trump naj bi bil utelešenje obljube o proste trgovini. Ampak Trump je vsta čas uničeval STO, vsa ta zadnja eh, tri leta in tri leta. In ravno kar mu bo uspelo, zaradi ZDA, pardon, bo STO dejansko prenehala delovati čez dva tedna še en takšen eh, primer številnih laži, ki se uporabljajo za to, da se upraviči brexit pred eh, očmi Britancev. Resnica je ta, da je z perspektive mednarodne trgovine EU najboljša možnost za Veliko Britanijo. Le Evropska unija lahko razreši to situacijo in eh, STO ponovno vzpostavi. Vidimo konkretne primere in želimo, da tudi Brusel nadaljuje z tem, da britanskim podjetjem omogoči preživetje. To, kar pravijo torici, je sama mitologija in retorika. In še zadnja točka na dnevnem redu in sicer potekoječe pogajanje o novem partnerskem sporozumu med EU ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav AKP. Hvala, glasoval sem za to resolucijo o nadaljevanju pogajanj o novem partnerskem sporozumu med EU in AKP in sicer v kontekstu, da, je, da živimo v globaliziranem svetu. Mislim, da je bil ta dialog kritičnega pomena in pripričan sem, da je določena oblika parlamentarne skupščine, ki bi ljudem omogočila v odprtem forumu razpravljati o izzivih, s katerimi se soočajo ljudje v Evropi, v Afriki, na Pacifiku in na Karibih, da se na ta način s temi izzivi spopademo na kar se da odprt način človekove pravice, potem je spremembe vladavina prava podpora demokraciji, vse to so ključna vprašanja, ki jih moramo imeti vsi v mislih, v katerem moramo biti vsi vključeni. Torej ne gre za to, da mi komorkoli predavamo, ampak da prisluhnemo eh, in da imajo drugi možnost tudi nam svetovati, kako naj se mi lotimo določenih izzivov, kakšne odločitve naj mi sprejemamo, eh, sploh glede zadev, ki negativno vplivajo na te države. Tako da ustanovimo to skupno parlamentarno skupščino, promoviramo demokracijo, človekove pravice, bodimo zagovorniki boja proti podnebnim spremembam in na ta način bomo poskrbeli tudi za vladavino prava. Hvala lepa. Prekinjam sejo do 15. ure. Hvala lepa. pa ni predsedajoči. Dober dan, dragi kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Zapisnik včerajšnjega zasedanja na voljo in tudi sprejeta besedila. Ali so kakšni komentarji? Ne, potem so zapisniki sprejeti. Sedaj imamo na dnevnem redu ... Vprašanje za ustni odgovor. Telefonske številke za pomoč strankam, ki se začenjajo z 800. Bom kar dala besedo uh, avtorju, gospodu Švabi, izvolite. Spoštovana gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolege. Danes pa povdne se obravnavamo ustno vprašanje za komisijo in ustno vprašanje se glasi, kako zgleda. Um, vprašanje oziroma stanje telefonske številke za pomoč strankam. Tukaj v Štrasburgu me je nagovoril Nemec, ki pravi, da je imel taščo v bolnici, škušal je. Yeah poklicati v bolnišnico iz eh, Nemčije. Bolnišnica v Franciji je ponudila za 100 in telefonsko številko, eh, ki se začne nič 800. Iz Nemčije pa te telefonske številke ni bilo mogoče poklicati. Gospa Gabriel, kako zgleda notranji trg za telefonske storitve? da naši evropski državljani ne morejo poklicati v bolnišnico, da bi poizvedeli za svojimi družinskimi člani in o njihovem zdravstvenem stanju, tako da pokličejo eh, z brezplačno številko nič 800. Tukaj obstajajo ovire za notreni trg storitev v Evropski uniji. Zanima me, gospa komisarka, kaj lahko storite, da to popravite, da lahko zagotovimo, eh, da bodo čezmejni klici ne samo cenovno dostopno, ampak tudi dostopno. Zato bi radi videli od komisije, da nam poda jasno jasen odgovor na to vprašanje in da nam zatovili, da se bo to popravili. Hvala lepa, sedaj bom dala besedo komisarki gospe Gabriel. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej hvala eh, poslancem, ki so nas opozorili na to vprašanje, ki je pomembno. Evropska komisija meni, da je pomembno, da zagotovimo dostop do številk, ki se začnejo z 800 in smo podrobno proučili to vprašanje. Kot ste prav povedali, gospod Švab, je to vprašanje zelo pomembno za digitalni skupni trg. Številke nič 800 so ponavadi uh, nekaj, kar uporabijo podjetja za to, da zagotovijo boljše storitve za svoje stranke. Želijo jim tako pomagati na bolj učinkovit način in te brezplačne uh, Številke so eh, takšne, da strošek eh, klica eh, plača podjetje. Zato, da pač stranka tega ne plača. Zato, da ne bi prišlo do tega, da bi nekdo moral ehm, plačati visokih stroškov, nacionalna zakonodaja omejuje te klice. No, doslej nismo dobili veliko pritožb, vendar na to se ne moremo zanesti. Gre vendarle za nekaj bistvenega in konkretnega. Torej, zato moramo gotoviti, katere možnosti imamo še na voljo. Imamo direktivo o elektronski komunikaciji, to smo sprejeli lani. In ta novi zakonik vključuje številne ukrepe, s katerimi se želimo boriti proti uh, čezmenjim uveram na trgu. Vemo, da bo ta zakonnik pomagal pri eh, dokončanju skupnega trga. Zač, začel, začne pa veljati šele decembra 2020. Tesno sodelujemo z državami članicami, zato da bi jim pomagali pri izvajanju tega zakonika. In tudi Evropski parlament je seveda tu vedno dobrodošel. Imamo isti cilj novi ukrepi eh, morajo biti operativni od decembra prihodnega leta naprej in to bomo tudi spremljali. Spremljali bomo torej to vprašanje. Eh, zaključek digitalnega skupnega trga je prioriteta za nas in dosegli smo že veliko. Imamo že več politik, naložbenih eh, usmeritev, s katerimi dajemo podjetjem možnost, da okrepijo svojo digitalno konkurenčnost in da hkrati ohranimo uh, pravice potrošnikov. Veste, da smo odpravili stroške gostovanja, prav tako smo zmanjšali stroške za mednarodne klice in to je veliko prispevalo k temu, da evropski potrošniki uh, vidijo, da jih ta politika pokriva. In naj povem še nekaj. Evropska komisija bo tesno spremljala razvoj situacije, kar zadeva dostop do številk, ki se začnejo z 800 in bo na tej osnovi pripravila eh, nove ukrepe, pač glede na razvoj dogodkov. In tudi ta današnja razprava je prispevek temu, tako da se vam za to zahvaljujemo. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Tun, izvolite, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Hvala za to ambiciozno izjavo, da se boste tega resno lotili, kajti takšne številke so zelo. Uh, popularne v svetu bančništva, mobilne telefonije, eh, tako da imamo tudi informacije o stanju na cestah, vlakih in tako naprej. Vendar, ko gremo v tujino, nimamo dostopa do teh številk. To sem tudi sama že doživela. Na mesto, da bi dobila informacije o svojih pravicah, sem slišala, da ta številka ni na voljo. In vsakdo dobi takšno sporočilo, če želi poklicati takšno številko. Torej, in eh, ne moremo do, dobiti storitev, če pokličemo takšno številko. V moji državi na Polskem podatki kažejo, da so klici na številke v zdravstveni sektor dosegajo 40 tisoč klicev na mesec. In ne vem, zakaj to ne bi bilo na voljo eh, ljudem, ki, so, ki gostuje na polskem. Recimo, če nekdo potrebuje pomoč polske bolnišnice. Takšna oseba ne more poklicati na številko, ki se začne z nič 800. Potem dostop do te številke v tujem jeziku potem, ko bodo postale te številke dejansko mednarodne. Kaj ti strinja se z vami, gospa eh, komisarka? Tehnične pravne in upravne rešitve mora biti takšne, da nam penostavijo življenje. In s tem je treba olajšati življenje evropskih državljanov in moramo odpraviti uvere. Andreas Švajp je, je rekel, da zmagali smo z roamingom, z mednarodnimi klici in zato sem odločena, da moramo nadaljevati delo za to, da bomo dosegli um, širitev uporabe brezplačnih številk za pomoč strankam. In pripričana sem, da bomo lahko dosegli ta cilj v daljem sodelovanju z Evropsko komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa imenujem skupine socialistov in demokratov. Gospa Kompula Natri, tri minute, izvolite. Hvala lepa. Veseli me, da sem tu in da lahko znova uh, govor, delamo na, pod, na področju telekomunikacije, kjer um, državljani potrebujo našo pomoč. V zadnjem mandatu je Evropska unija sprejela odloči, pomembne odločitve, ki bodo začele veljati uh, decembra prihodnje leto. Prišlo bo uh, Eh, do nižjih cen in zelo me veseli, da smo dosegli to, kar smo glede roaminga. Tu vidimo rezultate. Zelo pomembno pa tudi, da ozaveščamo uh, potrošnike. Nek uh, nemški turist v Franciji je poklical bolnišnico v Franciji, misli, da je to brezplačna številka, ker se je začela z nič 800, pa se je skazalo, da to ni tako. Torej, potrošniki morajo vedeti, uh, kaj se dogaja. Moramo povedati, da zakonodaja ima uh, pravzaprav dve plati. Uh, pač podjetjem je v interesu, da oni plačajo strošek lica, vendar pa po drugi strani pa imamo možnost, da se te, te, te številke upravljajo tudi za javne storitve, kot recimo bolnišnice. In to, to je koristno za državljane. In če, če se bo izkazalo, da bodo ta, da bo ti klici dragi, potem bodo bolnišnice rekle, da nimajo stroš, da nimajo denarja za te pokrivanje te stroškov in za prevode v recimo grščino ali finščino. Torej situacija ni tako zaplet, ni tako enostavna, kot je videti. Ne moremo kar reči, ne bo to vse brezplačno, vse povprek. Na finskem imamo sedaj predlog da bi da pač ne bi mogli odločiti kateri koli cene, sedaj imamo predlog, da eh, te številke vključili med običajne cene. Kajti številne javne službe uporabljajo takšne številke. Torej, ne vem ali komisija morda razmišlja o takšnem modelu, da bi eh, števil, nacionalne številke lahko bile možnost rešitve? Torej, vedno sem za to, da imamo neomejene pakete za podatke, za klice, kajti to res pomaga uporabnikom, da eh, imajo dostop do digitalnih storitev na širok način. In to bi morda bil lahko ključni cilj, da bi torej bila cena eh, čim nižja za uporabnike. No, me pa seveda zanima, kako rešiti to čezmeno situacijo. In torej vsekakor je to treba proučiti uh, z, oblik z vedika oblikovanja cen. The European Conservative v imenu stranke EKR za dve minuti. Gospod Birn, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V zadnjih letih smo dosegli veliko za to, da bi ustvarili notranji trg telekomunikacij. To je zelo pomemben del skupnega trga. Imamo, eh, enotno številko 112, sprejeli smo direktivo, ki jo je menila komisarka, ki bo začela se izvajati prihodnje leto. Potem imamo zakonodaj glede roaminga, glede podatkov. In vendarle je tako, da podjetja še vedno želijo najti vrzeli za to, da bi potrošniki plačali več. To se še dogaja v moji državi na polskem, vendar prišlo je do velikega napredka. Dostop do številk, ki se začnejo z nič 800, je še zadnja stvar, ki jo moramo rešiti, zato da bomo zagotovili popoln trg za telekomunikacije. Številne številke, ki se začnejo z nič 800, so. Uh, telefonske slike podjetij, kot je povedala kolegica iz Finske. In, in ta podjetja morajo plačati više stroške za tiste, ki kličejo iz tujine. No, ima pa tudi brezplačne številke za javne storitve. In avtor tega vprašanja, gospod Švab, je pravzaprav nakazoval ravno na to, kako nekateri dobijo na ta način informacije iz bolnišnice. Recimo Poljaki, ki živijo na tujem, lahko pokličejo na Polsko z, drugimi štiv, z drugih številk. Če pa želijo dobiti informacije, tega ne morejo storiti preko številke, ki se začne z nič 800. Zato sem zelo vesel, da ste obljubili, gospa komisarka, da boste eh, nekaj storili glede tega. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čiv Darov. Ne vidim ga. Gremo kar naprej. Gospod Džambaski, ena minuta, izvolite. Gospa predsedujoča, gospa komisarka. Najprej bi vam rad čestitev, ker ste bili znova izvoljeni in želim vam čim več uspeha v vašem drugem mandatu. Veseli me, da ste dosegli, kar ste glede odprave stroškov za uh, roaming. No, Menim pa, da bi morale biti tudi številke za tisoč, ki se začnejo z nič 800 brezplačne. Vendar koliko bo, nas bo to uh, stalo? Kaj ti ne živimo več v komunizmu ali socializmu, živimo v Uniji, ki temelji na uh, prosti trgovini, in državljani morajo imeti dostop do informacij glede zdravja njihovih bližnjih, vendar to mora biti v okviru razumne rešitve. Gospa komisarka, upam, da boste našli razumno rešitev. No, to seveda ne bo niti hitro, niti brezplačno, vendar mora biti nekaj razumnega. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa še Catch the Eye. Gospod Kelly, izvolite hvala gospodu Švabu, da je da nas je opozoril na to temo in tudi hvala gospe komisarki za to, da se je tega vprašanja lotila. Sedaj sem poslanec že deset let in vedno bo nekdo rekel, moramo zaključiti skupni trg, moramo zaključiti digitalni skupni trg. Dosegli smo uh, precejšen napredek glede roaminga, glede geoblokiranja, vendar seveda moramo tudi storiti nekaj tako, da bodo to opazili, opazili tudi potrošniki. Uh, upam, da bi lahko gospa Gabriel čez pet let lahko rekla, da zaključili smo skupni trg in digitalni skupni trg. Zanima me, kje so ovire, eh, čez, kje so vrzeli, če obstaja, jih je treba odpraviti. Uh, mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi to lahko dosegli v prihodnih petih letih. Torej, to je vaša naloga, Marija. Hvala lepa. Sedaj pa bom dala z nobe besedo komisarki, gospe Gabriel, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala Evropskemu parlamentu za to, da ste izpostavili to pomembno vprašanje glede dostopa do številk, ki se začnejo za 800. Hvala za vašo podporo predlogom, ki smo jih doslej izvedli za, za dokončanje skupnega trga. Sedaj bi povedala nekaj več podrobnosti. Vprašanje kolegici Petri je bilo zelo jasno. Zakaj so, zakaj je težko ugotoviti, kakšni so stroški klicev na številke, ki začnejo z nič osemsto? Tu gre za ovire, ki so ekonomska enostranska odločitev. Težko uh, vemo, kakšen, kakšni so stroški vzpostavitve klica. Tega pri čezmenih klicih eh, ne vemo, pri nacionalnih pa vemo, poleg tega lahko, lahko pride do goljufi. Zato nacionalna in evropska zakonodaja ne prepoveduje klicev iz tujine. Kaj smo doslej dosegli za to, da bi vam dali nek šnerovski odgovor na to? Torej, imamo ta novi zakonik za elektronske komunikacije, začne veljati 21. Eh, decembra 2020 v državah članicah, vendar ta zakonik je uvedel ukrepe, s katerimi bi se izognili čezmejnim distorzijam in to bo prispevalo k zaključitvi digitalnega trga. En ukrep je recimo to, da imamo eh, eh, eh, delegirani akt za strošek dokončanja klica. Tak akt bo komisija sprejela do konca leta. No, tako se bo en strošek sčasoma znižal in prav tako bo to vplivalo na ceno tranzit oziroma prenosa klica. Mi, kot Evropska komisija, bomo tesno spremljali razvoj, da bomo videli, ali potrebujemo nadaljne ukrepanje. Res bi se zahvalila poslanke in poslance za to razpravo, ki je za nas zelo učinkovita za naše delo, še naprej bomo spremljali trg, razvoj situacije na tem področju, zato da bomo ugotovili, ali potrebujemo dodatne ukrepe v prihodnosti. Torej, sporočilo je, dosegli smo nekaj, videli bomo, kakšen je učinek teh ukrepov, vendar že ta razprava nam pomaga in zato bomo še bolj tesno spremljali, eh, zato da smo lahko čim prej odzvali, eh, kajti tehnologija se zelo hitro razvija in mi ne smemo zaostajati. Hvala lepa, gospod predsedujoča in hvala poslankam in poslancem. Hvala lepa, gospa komisarka. Razprava je s tem zaključena. Zapisnik tega zasedanja bo eh, predan v sprejetje parlamentu ob začetku pre naslednjega zasedanja. Zasedanje je zaključeno, se je končana in, in želim vam vsem lepo popovdne. Hvala lepa.